So, Gospe in gospodje, 8 čez 10 je. Predlagam, da začnemo sejo odbora AFET. Najprej se opravičujem za včerajšnjo odsotnost. Govoriti sem moral na pogrebu enega nekdanjih ministrov v spodnji Saški. Ampak slišal sem, da je gospod Vistesen odlično upravil svojo nalogo včeraj. 16. točka. Pozdravljam Sigfrida Murešana, on je poročevalec odbora za proračun. Govorili bomo o proračunu EU za leto 2018, torej o prednostnih nalogah. Kot vsako leto bo naš odbor sprejel mnenje, proračunske predloge sprememb bomo imeli na glasovanju k malu. Govorili bomo o razdelku 4 večletnega finančnega okvira. Predlagam, da zdaj kar dam besedo Sigfridu Murešanu, potem pa poročevalcu odbor AFET za mnenje. To je gospod Preda. Izvolite, Sigfrid. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala, da ste me pozdravili in povabili danes sem. Dobro jutro. Danes sem z vami zato, da vam predstavim glavne politične prednostne naloge za proračun EU, ki sem se jih zamislil sam in seveda za veliko večino smo jih sprejeli na plenarnem zasedanju v marca v Strasburu. Ampak še bolj pomembno pa je, da danes prisluhnim vam, da slišim, kakšne so vaše prednostne naloge, kaj menite vi, katere projekte bi morali dovolj podpreti s finančnimi sredstvi. Vesel sem, da sem danes tukaj, mislim, da to kaže na dobro sodelovanje med nami. Kakor sem dejal, poročilo o smernicah za proračun za naslednje leto je že bilo sprejeto, tam smo zastavili glavne politične prednostne naloge. Zdaj čakamo na komisijo, da predstavi osnudek proračuna, to bo konec maja, potem pa bodo potekala pogajanja. Pogajanja bodo tekla s svetom in komisijo in zato je zame pomembno tudi, da mi poveste, kakšno je vaše mnenje o osnutku proračuna, ki ga je predstavila komisija. Prav tako pa bi bilo dobro, da vključimo v proračun potem zadnje dogodke z terena in uh, to bo ključno mnenje, ki ga bo predstavil gospod Preda v imenu odbora AFED. Zdaj pa glavne prednostne politične naloge, sam sem si zamislil dve in sicer prvič, uh, rast in delovna mesta, drugič varnost državljanov. Mislim, da je to tisto, kar pričakujejo državljani EU. To pričakujejo od proračuna EU, torej delovna mesta in varnost. Kako bomo to dosegli? Podpreti je treba rast in oblikovanje delovnih mest. Zato potrebujemo močno gospodarstvo, konkurenčno gospodarstvo in gospodarstvo, ki mu vlagatelji in zasebni sektor zaupajo. Zato bomo okrepili infrastrukturo, raziskave in inovacije, podprli bomo MCP-je, prav tako bomo podprli podjetnike, še posebej mlade. Gre torej za projekte, kot so obzorje 2020, instrument za povezovanje Evrope, Kozme in Erasmus. Erasmus ni samo program izmenjave za študente, kakor veste, več kot 60 odstotkov delodajalcev ceni mednarodne izkušnje, ko zaposlujejo nove ljudi. Torej, če se človek vključi v Erasmus, si poveča možnosti za to, da bo našel dobro plačeno delo na trgu dela. Zato bo tudi Erasmus prednostna naloga za moj proračun naslednje leto. Zdaj pa druga prednostna naloga, varnost državljanov. To je zelo pomembno tudi za odbor AFED. Kaj želim, da bi dosegli tukaj? Prvič, kakor veste, imamo v razdelku 3 in 4 omejena sredstva. Vprašanje je, kako bi lahko dosegli več z omejenimi viri, ki jih imamo na voljo. Prvič. Podpiram pripravljalne ukrepe, ki jih je komisija predstavila na področju obrambe. Lani sem bil poročevalec, poročevalec v senci v imenu svoje skupine za proračun Unije za leto 2017 in takrat sem podprl pripravljalne ukrepe že od začetka. V smernicah, ki smo jih sprejeli na plenarnem zasedanju, je besedilo jasno. Mi podpiramo pobude na področju raziskav v okviru obrambe. Zato, ker nima smisla, da porabljamo denar 28 krat za to, da dosežemo podobne rezultate na področju obrambe. Bolje, da porabimo denar enkrat in dosežemo sorodne rezultate, ker smo partneri veliko držav tudi v NATO. Zaradi sinergije torej bi bilo dobro to storiti v poročilu tudi jasno pozivam k temu, da bi imeli posebno proračunsko prstico v naslednjem večletnem finančnem okviru za raziskave na področju obrambe. To je sicer dobro, ampak gre le za začetek. Industrija potrebuje tudi dolgoročno perspektivo. Če želimo doseči več varnosti za državljane, moramo priprave, priprave izvajati na področju obrambe. In potem moramo ukrepiti tudi pristojnosti na področju PNZ, Frontex, Europol, EASO in Eurojust. To bo vodilo do boljše zaščite naših meja, bolje bomo zagotovili pretok informacij, tudi kar zadeva tveganje za trgovino z ljudmi, trgovino z drogami, tihotapljanje ljudi in tako naprej. Če želimo imeti bolj varno unijo, potem moramo poskrbeti za soseščino. Na vzhodu vidimo, da je Ruska federacija bolj aktivna. Če želite, gospod eh, predsednik, lahko rečem, da je Ruska federacija tudi bolj agresivna in tudi v južni soseščini vidimo izzive. Zato je zelo pomembno, da podpremo države v vzhodni soseščini, ki so se podale na evropsko pot, ki so podpisale pridružitvene sporazume z EU. To bo prednostna naloga za proračun EU za naslednje leto. Gruzija, Ukrajina in Moldavija morajo dobiti več finančne pomoči. Sveda, pogojenost mora biti jasna in stroga, pomoči lahko dobijo več, z namenom, da okrepijo institucije, da se borijo proti korupciji, da izboljšajo pravno državo, da zagotovijo neodvisnost sodstva, da se borijo proti pranju denarja, da zagotovijo neodvisnost sodstva in tako naprej. Vzhodna soseščina, kako sem dejal, še posebej te tri države, ki sem jih omenil, ki imajo podpisane pridržitvene sporazume. Zdaj pa južno sosedstvo. Maja smo obiskali Jordanijo, oziroma lani maja smo obiskali Jordanijo in Libanon. Ugotovili smo, da lahko tam bolj pomagamo beguncem, če gledamo vsak posamezen porabljen evro, kot pa če za njih skrbimo tukaj v Evropi. Tudi bolj varno je, da za njih poskrbimo tam, v tej regiji. Tudi za njih je to bolje, zato ker begunci v Libanonu in drugih državah pravijo, da se želijo kmalo po vojni vrniti nazaj domov. Zato želimo podpreti tudi južno sosedstvo. Kar zadeva skrbniške sklade, kakor veste, smo ob oblikovanju skrbniških skladov v odboru za proračun povedali, da so potrebni, da so koristni, ampak mi kot proračunska veja oblasti smo iz tiska izvedeli, da bomo morali 500 milijonov evrov nameniti temu, na koncu pa se je izkazalo, da je to celo ena milijarda evrov. Mi smo to storili, ker smo menili, da je to potrebno jasen signal pa smo želeli poslati, da mora v prihodnosti zadeva teči drugače. Parlament mora biti bolj vključen v te skrbniške sklade in dejansko prihaja do pozitivnega razvoja dogodkov. Komisija nas zdaj redno obvešča o izvajanju, to je prvič, drugič, povabili bodo tudi predstavnike Evropskega parlamenta na zasedanje odboro za te skrbniške sklade. Ampak problem zagotavljanja sredstev strani držav članic še vedno ostaja, naprimer sklad Madad, mi smo pravili svojo nalogo, 1,1 milijarda evrov smo zagotovili, države članice pa so zaenkrat zagotovile samo 117 milijonov evrov iz svojih sredstev. Niso opravile torej svojo nalogo. In še zadnja beseda o večletnem finančnem okviru. Razdelek 4 bi lahko imel prednosti zaradi revizije večletnega finančnega okvira. Večletni finančni okvir je bil zastavljen za obdobje 2014-2020. Takrat nismo predpostavili, da bomo imeli begunsko krizo, prav tako nismo predvideli izzivo v zvezi z um, varnostjo in terorizmom. Storiti moramo več, države članice pričakujejo, da bomo storili več, potrebujemo torej več virov v razdelku 4. 1,5 milijarde evrov bi lahko dobili več, če bi revidirali večletni finančni okvir, 750 milijonov za financiranje partnerstva in 250 za e FSB, torej gre za zunanje EFSI, 270 za širitev ELM, za širitev EIB in še 250 milijonov evrov za makrofinančno pomoč. Tam to potrebujemo, ampak če želimo, da bo to postala realnost, je treba dobriti revizijo večletnega finančnega okvira. Dogovorili smo se s svetom, mi smo naredili svojo domačo nalogo, v parlamentu je zadeva stekla hitro in kolegice in kolege morajo to vedeti. Svet naj bi revizijo MFF sprejel prejšnji teden v svetu za splošne zadeve, ampak na zahtevo Združnega kraljestva so to preložili do volitev v Združnem kraljestvu. Tukaj želim nekaj jasno povedati. Prvič preložitev za nekaj mesecev ni problematična. Če bomo to sprejeli julija, je to še vedno v redu. Ampak, če revizija MFF ne bo sprejeta, potem bo proračun za naslednje leto zelo težak. Ne bomo uspeli financirati vsega iz razdelka 4, pa tudi pri drugih področjih se bodo pojavile težave. Kosme, MSP, e, za 100 milijonov naj bi povečali finance tam raziskave in inovacije 250 milijonov evrov. Povedati želim, da je ta revizija zelo pomembna in zelo pomembno je, da tudi Združeno kraljestvo stopi na našo stran, kajti tudi oni bi imeli kaj tega raziskave, inovacije, tam bomo dali več denarja temu področju in oni bodo imeli največ od tega, zato ker imajo pač najboljše univerze in najboljše raziskovalne institute. To je z moje strani vse, kar zadeva pilotne projekte. Tudi to je bilo prej na kratko omenjeno. Vaš odbor je poslal pilotne projekte odboru za proračun. Rok je danes ob 12. Vse te pilotne projekte bomo posredovali Evropski komisiji v pred oceno, potem pa se bomo odločili o svežnju, ki ga bo parlament predlagal za financiranje. Ta svežen bo temeljil na pilotnih projektih, ki dobijo oceno A ali B. Evropske komisije. Te pilotne projekte bomo torej financirali. Še enkrat hvala, veselim se že izmenjave mnen in mnenja, ki ga bo podal Kristjan Preda. Hvala. Thank you. Hvala lepa, Sigfrid Murešan. Zdaj pa pripravljalec mnenja pripravljalec mnenja. Izvolite. Hvala lepa. Najprej želim, eh, najprej želim pozdraviti poročevalca v odboru za zunanje zadeve. Govoril bom v romunščini. Hvala torej. Sveda, o tem moramo govoriti še pred začetkom proračunskega postopka, govoriti moramo o proračunskih zadevah v zvezi z zunanjo politiko in pozdraviti želim tudi sprejetje splošnih smernic za proračun za leto 2018. Tam govorimo o več političnih vprašanjih na področju zunanje politike. Naš odbor si prizadeva, da bi se to odražalo v proračunu za naslednje leto. Gospod Murešan jih je nekaj že omenil. Te prednostne naloge vključujejo nadaljevanje proračunske podpore EU za begunsko krizo, financirali naj bi instrumente, ki pomagajo beguncem, naprimer dogovor s Turčjo, zagotovili pa naj bi tudi finance za to, kar mi imenujemo temeljne vzroke za migransko in begonsko krizo. Ampak to ne sme negativno vplivati na financiranje drugih instrumentov na področju zunanje politike. To želim res izpostaviti. Ključnega pomena je, da proračun za zunanjo politiko dobi dovolj sredstva, da bomo lahko verodostojni, zato da bomo lahko imeli ustrezen vpliv. Skupina ELS, pa tudi druge skupine, že odnegdaj zagovarjajo prav to. Še štiri teme so pomembne, mislim, da bi bilo dobro, če bi jih izpostavili. Sem pripravljalec mnenja v odboru AFET in povem vam lahko, da bom natančno preučil predloge, ki jih bo podal svet v zvezi s temi štirimi področji. Prvič. Politika širitve in podpora državam Zahodnega Balkana številne države v tej regiji so potencijalne države kandidatke ali države kandidatke in danes so v velikih težavah. Ko govorimo o demokraciji, ko govorimo o vedno večjih napetostih, v mislih ima Makedonijo, Albanijo, Kosovo, to se dogaja posod, tudi v Črni gori, seveda. Tam se pojavlja vprašanje NATO, pa tudi Bosna, Napetosti se torej dvigajo v teh državah. Zato mislim, da moramo prednost dajati dobremu upravljanju, pa tudi demokratičnim procesom v teh državah. Podpreti je treba tudi boj proti korupciji. Poleg tega mislim, da bi morali poskusiti izboljšati javno upravo, neodvisnost tiska, podpirati civilno družbo in tako naprej. Vse to moramo omeniti. Ti cilji so lahko tudi cilji v zvezi s Turčijo. O Turčiji smo govorili včeraj. Kati Piri je predstavila poročilo o poročilu komisije in videli bomo, kako bomo opredelili politične odnose s Turčijo, vendar cilji, ki jih omenjam tukaj, torej svoboda tiska, preprečevanje korupcije in tako naprej, mislim, da bi to lahko veljalo tudi za Turčjo, ne samo za Zahodni Balkan. Drugič, podpora državam v sosedstvu in v južnem sosedstvu, torej vzhodno in južno sosedstvo. Naša sosedska politika je oblikovana tako, da poskuša ohranjati stabilnost na vzhodu in jugu. Prav tako naj bi spodbujali razvoj v teh sosednjih državah. Seveda, sosedska politika mora napredovati zaradi porabe sredstev. In tretjič, zagotoviti moramo dovolj sredstev za varnostno politiko in skupno varnostno politiko. To je zelo pomembno, kaj ti ta razsežnost politike naj bi pomagala pri ohranjanju miru in stabilnosti. Po drugi strani pa naj bi tudi okrepili vlogo Evropske unije na mednarodni ravni. In, kakor običajno velja na področju zunanje politike, vidimo, kako pomembno je to področje za naše partnerje Kmalo bom končal, gospod predsednik. Zelo pomembno je torej, da bomo imeli proračun, ki odraža naše ambicije. Na koncu želim omeniti še nekaj. Mislim, da je instrument za demokracijo in človekove pravice zelo pomemben. Gledano globalno, lahko vidimo, da se načela demokracije in človekove pravice vedno pogosteje kršijo. Univerzalnost človekovih pravic je ogrožena. Naša naloga je, da človekove pravice zaščitimo, da zaščitimo demokratična načela v vseh državah. To še vedno velja, zato želim zagotoviti, da bi imeli dovolj finančnih sredstev tudi za to. Hvala gospodu Murešanu, da je prišel sem in pripričan sem, da bomo dobro sodelovali tudi v prihodnosti. Hvala. Hvala. Ta točka se imenuje izmenjava mnen. Smo Malce pod eh, časovnim pritiskom prišel je naš obiskovalec z Kosova, gospa Kanjet, gospod Galer, gospa Gil in gospod Fleckenstein so se javili k besedi. Vsa imena je treba zabeležiti. Kdo želi besedo? Potem bomo končali z seznamom za govornike. Minuto pa pol vsak, ker vas je šest. Gospod Peterle, sedem. Osem. Dobro. Seznam je zaključen, osem govornikov, vsak dobi minuto in pol, čaka nas kosovski minister. Hvala lepa, hvala Zigfrid, hvala za to izmenjavo mnen, sem poročval kosinci za socialiste in demokrate. Vesela sem, da imamo to priložnost. Mislim, da je sodelovanje med odboroma za proračun in AFET zelo pomembno. Zunanja razsežnost, zunanja politika bo ključnega pomena za reševanje izzivov, s katerimi se soočamo. Govorili smo že o tem, da bi poskusili rešiti tiste temeljne vzroke za konflikte, naprimer begunci, migranti. Sodelovati moramo s partnerji na področju podnebnih sprememb, prav tako pa moramo okrepiti odnose s strateškimi partnerji, zato da bomo lažje dosegli svoje v teh turbulentnih časih. Zato mora proračun res odražati naše ambicije, zato moramo zagotoviti dovolj sredstev. In mislim, da moramo res izkoristiti prožnost, rezervo za pomoč v nujnih razmerah in kolikor vem, večletni finančni okvir še ni dogovorjen, ampak mislim, da je zelo pomembno, da se poviša prak v tej reviziji. Kot lani bomo še naprej nadaljevali s svojim delom. Tudi sam si rekel, da mora Evropski parlament odigrati ključno vlogo pri skrbniških skladih. Res nas skrbi, da bi na koncu lahko samo denar dajali iz enega lonca v drugega, kajti države članice ne želijo zagotoviti dovolj sredstev. Govorim o instrumentu za pomoč Turčiji v zvezi z begunci. To moramo natančno preučiti. Lahko končam, ne, ne morete, pravi predsednik. Zelo pomembno je, da omenjamo tudi načrt za zonanje naložbe. Boriti se moramo proti revščini, reševati moramo migracije in zagotoviti moramo dodatnost in koherenco. Hvala. Hvala. Poglejte, čaka nas gost z Kosova. Lepo prosim, da se držite časa za govor. Gospa Kalneta. Thank you. Hvala lepa. Ne bom preveč hvalila gospoda Murešana, ve, da zelo cenim njegovo delo. V poročilu Fotiga smo v Evropskem parlamentu izpostavili pomen razširitve Stratkoma in SZD-ja iz 8 na 16 zaposlenih smo želeli razširiti to enoto. Zaenkrat ni bilo podpore za to zahtevo strani držav članic in sveta. Oni v prejšnjem proračunu tega niso podprli. Moje vprašanje za poročevalca je, kako zadeve stojijo zdaj. Ali bomo v proračunu imeli več sredstev za stratkom? Hvala. Hvala, Sandra. Naslednji je gospod Fleckenstein. Izvolite čisto na kratko. Strinjam se z gospodom Predo. Čas si moramo vzeti za to, da bomo res podrobno preučili zadeve, ki ste jih omenili vi. Morda bi bilo dobro, če bi zadeve nekoliko prilagodili, zato da bi politiko lahko izvajali bolje. Eno vprašanje za vas govorite o projektih, to je bilo na koncu vaše predstavitve, potem pa komisija poda oceno A ali B in vi ste rekli, da bomo izvajali projekte, ki dobijo oceno A. Morda bi bilo bolje, če bi sledili svojim zamislim, ne pa samo komisiji, če komisija reče A, B ali C, kajti mi smo vseeno parlament. Hvala lepa. Gospod Zole. Thank you, Chairman. Uh... Hvala čisto na kratko. Res je, potrebujemo več virov za to, da financiramo zunanje dejavnosti EU. To je ključnega pomena za Evropsko unijo, zato da bomo imeli stabilno sosedstvo. To ne zahteva samo politične volje in političnih spretnosti, ampak tudi denar. Želimo ustaviti, da bi begunci prišli v Evropo. Ampak ne samo to, zato je potrebna bolj kompleksna razprava. Ampak nasplošno spodbujati želimo napredek, demokracijo in pravico v sosedstvu. Potrebujemo več denarja za instrument za partnerstvo, pa tudi za instrument za stabilnost in mir. In drugič, še nekaj želim povdariti. Ne delimo z vami navdušenja, ko govorite o obramnih politikah in o raziskavah na področju obrambe. Hvala. Hvala, Mihajl Galer, hvala lepa, čisto na kratko. Podpiram to, kar je dejala Sandra Kalnjete s Tratkom in pilotni projekti Strinjam se s tem in hvala, da si govoril o raziskavah na področju obrambe. Mislim, da je dobro, da bi imeli tukaj nek dolgoročni pogled, neko dolgoročno perspektivo izhajamo lahko iz tega, da bo komisija to tako ali tako predlagala, ampak tudi z naše strani ne bo več ovir. Če bi bilo tako, bi bil zelo zadovoljen. Hvala lepa. Ja, Hvala lepa. Alo iz Petele. Hvala, rešeno. Siegfried Murešan, Siegfried Murešan, želite odgovoriti? Čisto na kratko, predsednik. Prvič, boriti se moramo proti vzroki za migracijo, da seveda ljudje bežijo iz svojih držav, zato ker ni izobrazbe, ker ni vode, ker ni hrane, ker ni infrastrukture, ker ni varnosti in tako naprej. Da, torej, to bomo storili, to je tisto, kar želimo doseči. Želimo podpreti južno sosedstvo EU. In drugič, Kristjan Preda je to omenil. Tekoči projekti, ki spadajo v vašo pristojnost, ne smejo biti prizadeti zaradi dodatnih potreb, ki so nastale po sprejetju MFF. To je nekaj, kar opozarjam v vsakem odboru, v odboru za industrijo, za okolje, povsod. Tu vas podpiram. Omenil sem južno in vzhodno sosedstvo, Kristjan Preda pa je upravičeno omenil Balkan. Pripravljeno moramo biti. Balkan, Albanija, nekdanja Jugoslovanska republika, Makedonija, Bosna in tako naprej. Če bo tam prišlo do dogodkov, zaradi katerih bomo morali storiti več za to, da se borimo proti korupciji, da spodbujamo svobodo tiska in človekove pravice in tako naprej, moramo biti pripravljeni ukrepati. S radkom Sandra Kalnjete pripravil sem pilotni projekt za to, da bi povečali proračun s radkoma za 3 milijone evrov naslednjo leto. To bo predloženo komisiji skupaj z vsemi pilotnimi projekti za oceno in odvisno od tega, kaj bo rekla komisija, odvisno kakšno oceno bomo dobili, se bomo skupaj odločili, ali moramo storiti več, kar zadeva proračunske predloge sprememb jeseni. Zato moramo počakati, da vidimo, kako se bo proračun razvijal, videti moramo, kaj bo komisija predlagala, potem pa sem seveda pripravljen, da bi povečali proračun za stratkom jeseni. Zakaj? Zaenkrat imajo tam osebje iz držav članic, zato ni dolgoročne stabilnosti, kar zadeva osebje in kadre. Drugič, imajo omejen proračun, nekaj 100 tisoč evrov, nekaj lahko storijo, kar zadeva spremljanje, ne morejo pa se boriti proti propagandi. Tudi kar zadeva spremljanje, oni se zanašajo na mrežo prostovoljcev. To pomeni, da je vse skupaj zelo ad hoc. Iz nekaj držav dobijo dovolj podatkov, iz drugih držav ne dobijo dovolj podatkov in tisti, ki prispevajo, so to novinari, to so ljudje iz majhnih nevladnih organizacij. In za njihove organizacije je sodelovanje s Stratkomom breme, kajti oni potem ne morejo upravljati svojega običajnega dela. Torej, če zadevo poenostavim, mislim, da je zdaj čas, da se vprašamo, kako bi Stratkom postavili na vzdržna tla. Seveda, podpiram vas torej in vložil bom tudi dodatne predloge sprememb, če bo to potrebno. Hvala. Hvala Zigfrid Murešan za izmenjavo mnen v zvezi z proračunom za leto 2018. Upam, da so prispevki bili koristni. Obilo sreče in nadaljevali bomo z sodelovanjem. Hvala. 10.37 je mislim, da lahko spustimo gosta z Kosova v dvorano. Pravkar ste mi dejali, da čakajo zunaj. No dobro, spravite jih noter. Gospe in gospodje, kolegice in kolegi, prehajamo na 17. točko, izmeli bomo izmenjavo mnen s kosovskim ministrom za zunanje zadeve Enverjem Hođajem. Eno uro imamo za to izmenjavo mnen. Okrog pol dvanajstih bomo prešli na naslednjo točko. Torej. Gospod minister, pozdravljeni, pozdravljeni še enkrat v odboru za zunanje zadeve. Pogosto ste gost v Bruslju in v Evropskem parlamentu. Z veseljem sodelujemo z vami. Ministra spremlja veleposlanik, gospod Bernard Nikajč. Pozdravljam pa tudi dva kolega iz Kosovske skupščine. Z nami je predsednica odbora za integracije z EU, gospa Emini. Pozdravljeni. Pozdravimo pa lahko tudi predsednika odbora za zunanje zadeve v Prištini, gospod Elmi Rečiča. Pozdravljeni. Pozdravljeni tudi vi, torej. Enver Hodžaj je na tretjem zasedanju parlamentarne skupščine za stabilizacijo in pridružitev govoril poslancem, to je bilo 20. in 21. aprila, premijer Mustafa pa je bil v Bruslju za politično posvetovanje prejšnji teden. Minister, veseli smo, da ste tukaj. Zdaj pa vam dam besedo, zato da lahko spregovorite o vseh vprašanjih, ki so zelo pomembna za vašo državo in za vašo vlado. Verjetno boste kaj povedali o končnih korakih za liberalizacijo vizumskega režima. Poveste pa lahko tudi kaj o ratifikaciji menjega sporazuma z Črno Goro. Morda lahko poveste tudi kaj o tem, kako se lahko borimo proti korupciji, organiziranemu kriminalu in tako naprej v vaši državi. Pozdravljeni med prijatelji, beseda je vaša. Much, uh, Hvala lepa, predsednik. Prisrčna. Hvala staremu prijatelju Davidu, spoštovane poslanke in poslanci, dragi prijatelji Kosova in regije. Zelo sem vam hvaležen za to, da ste me povabili, da spregovorimo o razmerah v moji državi, pa tudi širše v regiji. Naj začnem s tem, da se vam zahvalim za odločno podporo Evropskega parlamenta v zadnjih dveh desetletjih. Zelo smo vam hvaležni, da podpirate Kosovo na poti evropske integracije. Prav tako pa podpirate tudi Kosovo na poti polnopravnemu članstvu mednarodne skupnosti. Mislim, da bi na Kosovo napredka ne bilo brez vaše podpore. Pozorno spremljamo vse razprave, ki jih pogosto imate tukaj v parlamentu. Zelo smo vam hvaležni, da ste sprejeli veliko resolucij, kar se tiče razmer na Kosovo. Vsa vaša priporočila so za nas kot vlado najpomembnejša referenca pri vsakodnevnem delu. Danes je bil zelo pomemben dan, kajti s podporo Ulrike Lunaček, prijateljice Kosova in drugih prijateljev smo ustvarili skupino prijateljstva za odnose med Kosovom in Evropskim parlamentom. Mislim, da je to prvi pomemben korak za Kosovo, prav tako pa menim, da bo to kratko in dolgoročno najboljša platforma za izmenjavo mnen s poslankami in poslanci Evropskega parlamenta. Kot član kosovske vlade pa zelo občudujemo to institucijo in zelo smo vam hvaležni za podporo na različnih ravnih. Raje imam pravo izmenjavo mnen, zato ne bom podal dolgega govora. Sem politik z Balkana, včasih rabimo precej časa, da kaj povemo. Uro, da kaj povemo, potem še dve uri, da bi orisal zadeve na Kosovo in na Balkano. Ne, ne bom tega storil. Na kratko bom skušal vas obvestiti o najpomembnejših vprašanjih, potem pa si želim pravo izmenjavo mnen. Štirikrat sem bil izvoljen za poslanca parlament na Kosovo, vem, kako pomembno je biti član take institucije. Kako naj razumete Kosovo leta 2017? Kje smo? Mislim, da če primerjamo Kosovo, ki je najma, najmlajša država na Balkanu, pa tudi v Evropi, če jo primerjamo s sosedstvom, imamo najbolj stabilno politično situacijo v tem trenutku. Trije pojmi bi lahko Kosovo bolj preprosto opisali. Stabilnost, varnost in predvidljivost. Mislim, da so vsi trije zelo pomembni za boljše razumevanje, kaj je Kosovo doseglo do sedaj. Regija sosedstvo ima polno notranjih izzivov, nimamo stabilnih političnih razmer v veliko državah in regija ima tudi tretje akterje z tretjih držav, ki so zelo dejavni v regiji v zadnjih treh letih in z veseljem bom spregovoril na širše z vami tudi o tem. Kaj skušam povedati? Po desetih letih neodvisnosti mislim, da je Kosovo zgodba o uspehu in z vašo podporo smo zgradili državo, narod, znova. To ne bi bilo možno brez podpore EU nimamo samo najbolj stabilnih političnih razmer. Imamo tudi makroekonomsko in fiskalno stabilnost, kar je zelo pomembno. Prav tako pa smo v zadnjih letih imeli rast BDP 4 do 5 odstotkov, kar je tudi zelo pomembno. Poleg notranje krepitve državnih struktur, to je glavni podarek naše vlade, je bil drugi povdarek mednarodna konsolidacija statusa Kosova. Zaenkrat nas je priznalo 114 držav. 114 držav, z njimi smo spostavili diplomatske odnose. In naj ponovim še enkrat naš poziv. Upam, da bo pet držav članic Evropske unije, ki še niso priznale Kosova, to storile sprejeli odločitev, da to storijo, smo geopolitično dejstvo, stali bomo neodvisna država in mislim, da bi ta odločitev okrepila EU pa tudi Kosovo. Kot nekdo, ki je bil del eh, našega pogajalskega procesa pred desetimi leti, 2006 in 2007, kar je vodilo do neodvisnosti na Kosovo. In ta proces je vodil Ahtisari. Ne bi si mislil, da bom čez deset let sedel pred poslankami in poslanci Evropskega parlamenta, pa bo še vedno pet držav članic, ki niso podprle, ki niso mm, priznale Kosova. Potrebujem podporo vseh vas in tudi teh pet, pet vlad, da sprejmejo to pomembno odločitev. Prav tako smo zelo napredovali kar se tiče odeležbe Kosova na mednarodni sceni, v mednarodni skupnosti. V 50 regionalnih evropskih in mednarodnih organizacijah smo članica. Prav tako smo pred nekaj tedni postali članica Mednarodne carinske organizacije, ki je po IMF e in Svetovni banki najpomembnejši najboljša finančna carinska institucija za nas. Letos bi radi zaprosili za članstvo v dveh, še dveh pomembnih organizacijah, UNESCO in Interpolu. In vaša podpora pri tem bi bila zelo, zelo pomembna. Najpomembnejši odnosi, ki jih imamo, so z EU. Najpomembnejše partnerstvo je partnerstvo z EU zelo smo vam hvaležni za vašo podporo, da smo podpisali stabilizacijsko pridržitveni sporozum z EU. In kot nekdo, ki je v politiki, ni to samo najpomembnejša pogodbena določba med EU in Kosovom. To je tudi notranje gledane najboljši okvir, kako modernizirati politiko, ekonomijo, družbo na splošno. Posodobitev je nekaj, kar nam manjka na Balkanu ne samo v zadnjih 20 letih, temveč v zadnjih 100 letih. Eden od razlogov, zakaj je regija izven Evrope napreduje z drugo hitrostjo, ima opravka prav s to izključenostjo z postopka modernizacije v zadnjih 20 letih, pa tudi v zadnjih 200 letih. lani decembra. Smo imeli prvi pridružitveni stabilizacijski svet. Vodil ga je premije Mustafa, so predsedovali gospa Mogherini. Pred nekaj časa smo imeli tudi prvi odbor na to temo v Prištini. Veliko kolegic in kolegov, ki ste danes tukaj, ste bili tudi v Prištini. Dobro izmenjavo mnen smo imeli. Vestili smo vas o tem, kaj smo storili do sedaj. Naj pomembnejša točka je izvajanje stabilizacijsko pridružitvenega sporazuma in tudi agendo za evropske spremembe. Upamo, da bomo to lahko storili v naslednjih dveh letih. Naj si bo do konca tega leta ali do sredine naslednjega. Ko bomo v tej fazi, bo Kosovo zaprosilo za drugačen status. Smo edina država v regiji, ki zaenkrat ni država kandidatka in potrebujemo vašo podporo pri tem. Kosovo je zaenkrat tudi edina država v regiji, ki nima pravice ali možnosti brezvizumskega potovanja. Kot vlada trdo delamo na tem, da bi izpolnjevali vse mogoče kriterije in če sem dobro razumev, ki bomo v naslednjih dneh v našem parlamentu sprejeli nekaj pomembnih odločitev. Ratificirali bomo meni sporozum s Črnogoro, to je eden zadnjih pogojev. Potem pa upamo, da bomo dobili vašo podporo in podporo Evropske komisije za to, da bi kosovskim državljanom dovoljevali brezizemsko potovanje. Smo pa zelo dinamična družba, najbolj dinamična na Balkanu in tudi najmlajša kar se tiče starosti na Balkanu. Če bo Kosovo ostal osamljen otok, to ne bo v interesu EU, pa tudi ne v interesu kosovskih državljanov. Naj vas obvestim tudi o tem, da smo v zadnjih petih, šestih letih ne samo imeli dialog med Kosovom in Srbijo, temveč gradimo tudi nov odnos med obema državama. Ne bom rekel, da se je odnos spremenil, vendar pa je izboljšan. Podpisali smo več kot 20 sporazumov in za nas kot vlado je prednostna naloga, kako izvajati vse sporazume. Energetski sektor, pravosodje in vzdrževanje skupnosti bi moralo biti tisto, kar je naš podarek v naslednjih tednih in mesecih. Dialog je spremenil še nekaj, kar je bolj pomembno in to moramo umestiti širše zgodovinsko odnos med Kosovom in Srbijo, je bil vedno viden kot tak, da ena stran nekaj izgubi, druga stran kaj pridobi da nihče nikoli ne pridobita obe strani. Mislim, da je ta dialog to sedaj spremenil. Poleg tega, po našem mnenju, kot vlade, bi dialog moral imeti jasne cilje. Eden najpomembnejših ciljev dialoga je medsebojno priznanje obeh držav. Brez tega je dialog med Srbijo in Kosovom nesmiseln, nekoristen. Zajemno priznanje bi moral biti cilj, ki bi ga morali strateško si začrtati za naslednja leta. Dialog Kosovo-Srbija želi zboljšati ne samo odnose med obima državama, želimo tudi s tem zagotoviti regionalno stabilnost. Odnosi med Kosovom in Srbijo so pomembni. Tukaj sta še dva zgodovinska izziva tudi v regiji s katerim eh, se še nismo dokončno ukvarjali. To je vprašanje imena Makedonije, o tem ne bom preveč govoril, seveda to ni v moji domeni, vendar pa v velikem interesu nam je, da bi regija dosegla korak naprej, potem pa tudi notranje razmere v Bosni. To nas zelo skrbi, kajti če je celotna regija krka, bo tudi Kosovo spodletelo. Želimo torej spodbujati regionalno politiko, da bi se države v regiji podpirale in ne blokirale. Poleg političnega dialoga, ki ga imamo na ravni predsednikov in premijeja v tem trenutku, pa moramo med Kosovom in Srbijo imeti tudi družbeni dialog. Dialog med kulturnimi elitami, med mesti, univerzami mladimi. To je zelo, zelo pomembno. Naj zaključim s tem, da povem, da bomo s podporo tega pomembnega parlamenta, podporo evropskih institucij in EU, lahko še naprej nadaljevali spreminjanje regije. Ta regija se je že spremenila v zadnjih 20 letih polovica regije je že del Evropske unije in NATO, druga polovica pa je v različnih fazah, pa se pomikajo proti Evropske uniji. V zadnjih dveh, treh letih pa se nam zdi, da zaradi določenih zgodovinskih izzivov, ki še niso razrešeni, kot je odnos med Kosovom in Srbijo, razmere v Bosni, pa tudi veliko drugih vprašanj v regiji, da imamo še dolg seznam točk, vprašanje manjšin, mejna vprašanja v regiji, da je torej regija leta 2017 v Leru, ko sem pred tremi leti bil tukaj v Evropskem parlamentu, 2013 mislim, da sem bil zadnjič tukaj. in sem se lahko pogovarjal z vami, sem bil veliko bolj pozitiven, kar se regije tiče, ker je to bila ena najpomembnejših let za regijo. Hrvaška postala članica EU in to je ustvarilo nov zagon v regiji. Prav tako pa sta Kosovo in Srbija aprila 2013 dosegli zgodovinski sporozum. In mislim, da je to bilo najboljše leto celotne regije. Ne morem pa vam obljubiti, da bi to lahko ponovil tudi danes, leta 2017. Zato vas želim povabiti k temu, da več pozornosti namenite regiji, da podprete postopke, ki so se začeli pred 20 leti in mislim, da z vašo podporo tako lahko zgradimo boljšo prihodnost. David, ustavil se bom. Zelo sem vam hvaležen, da ste me povabili. Sedaj pa si želim imeti iskreno odprte razprave z vami, kolikor pač je za nami mister lahko iskreno odprt, toliko bom iskreno in odprt. Hvala lepa za vaše uvodne pripombe. Ste se že vsi javili k besedi? Aha, še dva nova. Enajst se vas je javilo. Enajst ker želimo slišati tudi odgovore zunanjega ministra, predlagam, da vsaj dobi dve minuti. Začenja pa gospa Lunaček, prosim. Uh, Hvala lepa, predsednik. Pozdravljeni, minister na našem sestanku odbora AFET. To, kar ste dejali, naj ponovim še sama, kar precej poslanke poslancev je bilo, 11 sem jih preštela, ostali niso mogli priti, vem, nekateri niste mogli priti za spostavitev skupine prijateljstva med Kosovom in Evropskim parlamentom. Vesela sem, da ste bili na vzoči, pa tudi še dva pomembna člana. ki sta že bila imenovana, cenik odbora za zanje zadeve in predsednik odbora za stike z EU. Pozdravljena. Dobro je, da imamo tako izmenjavo, tako ustvarjamo več razumevanja za nekatere pomembna vprašanja, ki obstajajo in ki bi jih radi naslovili. Naj začnem z nekaj vprašanji, ki ste jih imenovali. Skušala sem vam držati dveh minut. Prvo. Spregovila bomo o vizumih in drugo o razmerah v regiji. Kaj se vizumov tiče, o tem smo govorili vedno znova, je ključnega pomena, da bo parlament sedaj končno potrdil meni sporozum s Črnogoro. Vem, da niste člani parlamenta, imamo pa tukaj dva pomembna člana parlamenta. Zato torej ponavljam, Kosovo je ena redkih držav, kjer državljani ne morejo svobodno potovati, Ukrajina, Gruzija, naprimer, že imate sedaj liberalizacijo vize, možno nisi, da bi tudi Kosovo to imelo kar sedaj hitro. Velika večina parlamenta si tega tudi želi, tako da mora sedaj parlament hitro napredovati pri tem menjem sporazumu, potem pa bo naša naloga, da tudi mi storimo korak naprej. Druga zadeva, minister prav ste dejali, še vedno je pet držav članic Evropske unije, ki niso priznali Kosova. Več kot polovico Združenih narodih imate, ki so vas priznale, osebno in večina izmed nas tukaj bi si želela, da bi Kosovo postala tudi članica Združenih narodov. Ko pa govorite o razmerah v regiji, se strinjam z vami. V tem parlamentu smo se o tem tudi pogovarjali, da je EU izgubila svoj vpliv v regiji, ne samo na Kosovo, temveč tudi na drugih področjih. In to zato, ker sami ne prevzamemo dovolj odgovornosti. Nismo dovolj uspešni, kar se tiče dialoga med Srbijo in Kosovo. Dajte mi še pol minute, ker sem počakal za Kosovo. Hvala lepa, predsednik. Gospa predsednica, veste, kako strogi ste, ko vi predsedujete? Ne, se upravičujem, pravi predsednik. Lahko končam stavek? Ne, pravila velja za vse tudi za podpredsednike. Pa saj sem tukaj kot poročevalka za Kosovo. En stavek še, dobro, končajte. Vpliv v regiji Rusije in Turčije je nekaj, česar se moramo kot parlamentarci tudi zavedati in zagotoviti, da bo EU bolj navzoča na Kosovo in držav v regiji in da ne bo stane tako, kot je sedaj. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Lunaček. Na naslednjem plenarnem zasedanju v Strasburgu želim dobiti pol minute. Tako, sedaj pa gospod Adaktuson, e LS, dve minuti največ. Hvala lepa, predsednik, gospod zunani minister. Lepo je, da ste v Bruslju. Z vami in delegacijo smo se stali pred pol ure, ko smo torej osnovali skupino prijateljstva med Kosovom in Evropskim parlamentom. Še enkrat torej pozdravljeni v Bruslju in v odboru AFET. Imeli smo odlično izmenjavo mnen na skupnem odboru med EU in Kosovom pred tednom dni v Prištini to je bil zelo pomemben sestanek za izmenjavo mnen, glede vseh velikih vprašanj, ki jih je še potrebno razrešiti, kar se tiče naših odnosov in nadaljne poglobitve. Eno od vprašanj sem že zastavil danes, da podne pa nisem dobil odgovora, ker ni bilo dovolj časa. Naj še enkrat torej spregovorimo o tem, to je vprašanje korupcije. Korupcija je eden od dveh pogojev, ki jo je še potrebno izpolniti za vizumsko liberalizacijo. Moje vprašanje po obisku vaše državne, države nedavno pa je sledeče. Kaj počnete za to, da bi popravili splošno zaznavo v javnosti in medijska poročila, ki pravijo, da je samo še eno vprašanje, ki ga je potrebno razrešiti in to je to mejno vprašanje. Potem pa še drugo vprašanje. Kdaj boste se lotili tudi še drugih obstoječih vprašanj, kar se tiče boja proti korupciji in organiziranemu kriminalu? Zanima me, kaj menite o tem. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Freund, SND. Hvala lepa, predsednik. Naj nadaljujem tam, kjer je gospod Lonoček bila tako grdo prekinjena. Na no, šalim se, šalim se. Aha, to je avstrijska solidarnost, pravi gospod predsednik. Da, da, to je avstrijsko prijateljstvo prek političnih meja. Naj torej nadaljujem tam, kjer je gospa Lunaček omenila ruski vpliv v regiji. O tem smo govorili tudi v skupini prijateljstva, vendar pa rad bi to sedaj predstavil tudi širšemu občinstvu. Več kot govorice slišimo, da se Rusija vmešava v zadeve na Zahodnem Balkanu, da skuša slabost EU izkoristiti za to, da bi povečala svoj vpliv v regiji rad bi vedel, kakšen je ta vpliv na Kosovo in mislim, da bi to lahko imenovali težavo. Kako mislite, da to vpliva kot težava na celotno regijo? Hvala lepa, sedaj pa gospod Nart. Eh, Hvala lepa. Želel sem vas poprašati po tej eksplozivni situaciji. Ne bom zastavljal vprašanj, ki so jih postavili ostali kolegi. Poprašal bom o izjemno pomembnem vprašanju, zelo eksplozivne razmere v Makedoniji. Sosede Makedonije, predvsem Bolgarija, Albanija in Kosovo, ne počnejo nič pozitivnega za to, da bi se ta eksplozivna situacija umirila. Se vam zdi, da je najboljša rešitev za težave v Makedoniji ta, da se albanska in druga skupnost med seboj dogovorita? Se vam zdi, da je to najboljši način, kako razrešiti ta problem na tak način, da se oblikujejo solidarnostne skupine, da bi se Albanci in pa ostali prebivalci Makedonije med seboj dogovarjali v takšnih skupinah. Hvala lepa, gospod Nart. Sedaj pa gospa Šujica, prosim. Thank you, David. Uh, thank you for... Hvala lepa, David. Hvala lepa, gospod Hodžajn, da ste prišli sem. Čestitam za skupino prijateljstva, ki ste jo predstavili danes do povdne. Tudi sama bom postala članica. Uh, kajti zdi se mi zanimiva in želim podpreti napredek Kosova. Na začetku govora ste omenili, da obstaja vpliv nekaterih akterjev iz tretjih držav, niste jih imenovali, vendar pa verjetno mislite na Rusijo in Turčijo. Nič niste povedali o teh odnosih med Kosovom in Turčijo, naprimer, morda lahko bolj podrobno spregovorite o tem, pa še nekaj kot podpredsednica delegacija za odnose z BiH in Kosovom. Lahko edini napredek vidim pri telefonski kodi 383, nič drugega se ni spremenilo. Torej, kako je možno, da ne morete doseči dogovora, kar se tiče meje s Črnogoro? Je možno vplivati na vaš parlament? Kajti to je edina ovira za vašo vizonsko liberalizacijo. Morda bi lahko povedali kaj več o tem? Hvala. You, Hvala lepa, Dubravka. Sedaj pa gospa Ward, SND, prosim. Uh, much, Hvala lepa. Tudi sama sem zelo vesela, da smo imeli inauguracijski sestanek naše skupine prijateljstva s Kosovom danes do povdne. Naj spregovorim o nekaterih elementih, ki jih je še potrebno razrešiti. Kosovo že ima zakonodajo za vključevanje preživelih spolnega nasilja v kategoriji vojnega nasilja veteranov. Tukaj seveda gre za zakonodajo, ki ste jo sprejeli, tudi za civilne žrtve in za kosovske osvobodine vojske. Kosovske politiki so stalno govorili, da bodo podprli ženske žrtve spolnega nasilja, pa se to ni zgodilo. Kdaj bo Državna komisija za dokumentacijo in verifikacijo spolnih zločinov začela svoje delo v praksi in kdaj bodo preživeli, lahko dobili jamstva, ki so zagotovljena po zakonodaji in bodo dobili konkretno podporo, ki jo potrebujejo jaz in moje kolegice in kolegi bomo to pozorno spremljali, ali boste res kaj naredili v praksi na terenu. Weigl. Hvala lepa, sedaj pa gospod Weigl, Alde. Ah, no, gospod Radoš. Eh, hvala lepa. Napačno ime. Eh, hvala lepa, gospodine ministr. Hvala lepa, gospod minister, za to uvodno predstavitev. Predstavili ste številne tematike, ki trenutno prevladujajo. Zlasti je pomemben ta demarkacijski sporazum z Črnogoro, potem boj proti korupciji, vizumsko vprašanje. Govorili ste tudi o odnosih oziroma dialogu s Srbijo. Govorili ste o pomembnih načeljnih vprašanjih, ki jih tudi podpiram. Cilj te komunikacije, teh pogovorov pa je, da države priznajo Kosovo. Rekli ste, da je po letu 2013, ko je bil dosežen načelni sporazum o položaju srpske skupnosti na severu Kosova, mnogo stvari ostalo neuresničenih. Tako da me zanima, kateri je tisti prvi korak, ki bi ga morali storiti za to, da bi normalizirali odnose in da bi prišlo do priznanja Kosova tudi strani Srbije. Lahko morda bolj konkretno poveste, v kateri fazi so trenutno ta pogajanja oziroma pogovori s Srbijo, kako boste razrešili problem srpske skupnosti na severu Kosova. Hvala. Hvala lepa, gospod Radoš.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 enotnosti Kosova in Makedonije. Kaj pričakujete, da boste pridobili s tem, če se bo to kdaj uresničilo? In potem nadalje, Albanija. Težnje po veliki Albaniji obstajajo in spadajo aspiracije do sosednjih držav, tudi Grčije. Če bi taka unija se uresničila. Potem želim zastaviti vprašanje, zakaj bi Grčija potem naj priznala vašo državo, potem je okoliščinami? Hvala lepa. Sandra Kalnjete. Hvala lepa, gospod minister. Zelo neposredna bom. Uh, prizrčno dobrodošli ste, ampak v Evropskem parlamentu smo res zelo zaskrbljeni zaradi vse večjih napetosti na Zahodnem Balkanu. Poleg tega bi vas pozvala, da bi vaša država in vaši državljani ne zapadli v to nacionalistično retoriko, ki je v usponu. To je past, ki so jo postavili, vem na podlagi izkušen tudi v svoji državi. Rusija, Turčija, radikalni islamisti se umešavajo v vašo družbo, poleg nekaterih drugih, zato me zanima, kako vi ocenjujete ta vpliv prej omenjenih akterjev v vaši državi. Zadnje vprašanje bo nekoliko bolj natančno. Ramoš Haradži Dinaj je bil izpuščen in se vrnil v državo. Zanima me, kako se boste s Srbijo pogovarjali o tem, kako normalizirati odnose med obima državama. Hvala. Hvala lepa Sandra Kalnjete in še Lojze Petrle in eh, Edvard Kukan. Hvala lepa, predsednik. Gospod minister, hvala lepa za te izjemno jasne besede. Mislim, da so razmere še slabše, kajti nismo zgolj v vicah, kot ste sami omenili. V nekaterih pogledih se stvari premikajo nazaj, niso zgolj v vicah, kar me skrbi. Videli smo, kaj to pomeni. Pred 25 leti smo bili temu priča, veliko stvari se je takrat zgodilo, vemo, kakšne so posledice. Tako da je naša skupna dolžnost in odgovornost, da delujemo zoper to vrsten razvoj dogodkov. Na nekatera moja vprašanja ste že odgovorili, bi vas pa vseeno vprašal tisto, kar sem vprašal že v skupini prijateljstva. Gre za to zamisel, ki jo nekateri akteri spodbujajo da bi oblikovali enotni trg na Zahodnem Balkanu. Zanima me, kakšen je vaš odgovor na to vprašanje. Hvala. Hvala lepa, Edvard Kukan. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod minister. Lepo pozdravljeni v odboru. Vedno ste dobrodošli med nami. Omenili ste veliko stvari, med drugim tudi vitalnost kosovske družbe. Rekli ste, da je vaša država, vaša družba najmlajša v Evropi. Ja, strinjam se, da je to nekaj pozitivnega za državo. To je nekaj pozitivnega, če boste to uporabili na resen in odgovoren način. Vi imate tudi dobro akademsko ozadje, ste profesor, vedno vas je veselje poslušati, zato me zanima, kako vi gledate na elito v političnih skupinah na Kosovo, kako boste njih in tudi ostale vključili v razvoj Kosova. Hvala lepa, kolegice in kolegi, za vsa vprašanja in pripombe. Nekje 15 minut nam je zdaj ostalo, tako da lahko prisluhnemo ministru. Bi pa nekaj dodal k temu, kar je vprašal že kolega Petrle. Kako vi gledate na te načrte, da bi se oblikoval enotni trg za teh šest držav na Zahodnem Balkanu? Izvolite, beseda je vaša za največ 15 minut. Najlepša hvala za vsa ta vprašanja. Hvala, da ste bili tako iskreni in istočasno, da ste tudi izrazili podporo Kosovo. Skušal bom storiti vse v svoji moči, zato da vam zagotovim jasne odgovore glede vseh vprašanj in pripomb, ki ste jih do sedaj izpostavili. Gospa Lunaček je vprašala, kaj počnemo v kontekstu liberalizacije vizumskega režima, kaj se otegne dogoditi v parlamentu v kratkoročnem obdobju, predvsem, ko gre za ratifikacijo tega demarkacijskega sporazuma s Črnogoro. Naj na tem mestu pojasnim, da je ta demarkacija med Črnogoro in Makedonijo nekaj, kar ne zadeva zgolj meddržavne odnose, imamo izjemno dobre odnose s Podgorico, zelo veseli smo in ponosni smo, da se država postopoma giblje v smeri NATO. To je dobro za Kosovo, ne zgolj za Črnogoro. Mislim, da je to najboljša novica, najboljša naslovnica iz te regije v letošnjem letu. Glede meril, ki se nanašajo na liberalizacijo vizumskega režima, kaj kot vlada počnemo za to, da bi jih izpolnili? V prihodnih dnevih bo zasedal parlament. Ponovno bomo upeljali zakon o ratifikaciji omenjenega sporazuma. Upam, da bomo uspeli pridobiti dovolj glasov, da se to ratificira in da tudi izpolnimo vse pogoje, ki jih je zastavila Evropska unija. Takšen je naš načrt, to smo si zamislili kot vlada, moram pa reči, da sem tudi sam izjemno frustriran, ker se je to vprašanje prelagalo več let. Vendar veste bolje kot jaz. Dinamika v parlamentu je včasih pač takšna, kot je in zunani minister je niti ne bi smel komentirati, kajti imamo ločen opis nalog, kar zadeva funkcije. Kolega Kukan je spraševal o boju proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Vladavina prava za nas ostaja prednostna naloga, za nas kot vlado. Mislim, da smo storili veliko na tem področju. Tudi Evropska misija EULEX je opravila odlično delo do sedaj na Kosovo, podpirala nas je vendar smo kot vlada izjemno predani temu, da ohranimo to vprašanje kot prednostno vprašanje. Naš pravosodni sistem, policija in tožilstvo opravljajo izjemno dobro delo zlasti v zadnjih mesecih. Dober napredek smo dosegli, rezultati so dobri, kar zadeva Evropsko unijo. Gospa Mogherini je tudi obiskala Prištino zaradi tega. Rekla je, da je ta mejna demarkacija zadnje odprto vprašanje, ki ga moramo razrešiti. Torej, tu ne gre zgolj za neko naše tolmačenje situacije, gre za predstavitev vašega razumevanja napredka. Mislim, da smo res dosegli izjemno dober napredek, ko gre za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Kar pa zadeva vprašanje, ki ga je zastavil gospod Freund, vi ste spraševali o vlogi Rusije, ali Rusija igra kakršnokoli vlogo v Kosovo, ima kakršnokoli vpliv. Odgovor je ne, nikakor ne, zaradi političnega, kulturnega, notranjega konteksta. Obstajajo pa nekatere države v regiji, ki so geopolitično in tudi notranje gledano neke vrste podaljšek Rusije. Zato bi se morali osredotočiti na to, kakšno sodelovanje Rus ima Srbija z Rusijo. Leta 2011 so skupaj zgradili prvo vojaško bazo v mestu Niš, torej v drugem največjem mestu. To mesto ni daleč od Bosne ali Kosova ali Bolgarije. To nas skrbi. leta 2000, v tistem obdobju nekje je bil predsednik Pusi, Putin, ministerski predsednik Rusije, obiskal je regijo, sodeloval je na regionalnem vrhu v Zagrebu. Takrat je prvič javno tudi dejal, da Rusija misli, da je po črnomorski regiji, balkanska regija druga najbolj pomembna točka v okviru ruske zunanje politike. Takrat te izjave nismo jemali preveč resno, ampak v zadnjih dveh, treh letih smo priča temu, da se zgodovina ponavlja, kar nas skrbi. Ko sem govoril o tretjih akterjih, ko sem govoril o geopolitičnih konkurentih, tudi v kontekstu Zahodnega Balkana sem imel v mislih Rusijo. Rusija izkorišča vse mogoče diplomatske, gospodarske, trgovinske, energetske, pa tudi mehkejše tehnike in orodja, zato da bi v tej regiji sooblikovala položaj tudi na interni ravni. Regija je trenutno v položaju status quo, je v nekih vicah in tudi podpira ruske dejavnosti. Potrebujemo evropsko podporo in tudi evropsko zavezo za to celotno regijo, da se bo regija premaknila v smeri proti članstvu v Evropski uniji in v NATO. To je res ključnega pomena, zato ne bi smeli obupati zaradi tega, ker vsake toliko pride do notranjih težav v posameznih državah. Jasno se morate zauzeti za to, ali naj ta regija postane članica v naslednjih desetih letih ali ne. Lahko bi govoril še veliko več o tem, ampak predsednik mi je rekel, naj ne bom predolg, bom pa skušal vsem odgovoriti na vprašanja. Gospod Nart je spraševal o razmerah v Makedoniji. Za Kosovo je Makedonija zelo pomembna država. Mi si želimo, da bi Makedoniji uspelo. To, kar se dogaja, no, mimo grede naj povem, da je Nikola Popovski zelo dober prijatelj, da se vsakodnevno pogovarjava, da imamo zelo dobre odnose z makedonsko vlado, ampak notranje razmere v Makedoniji, ne zgolj v zadnjih treh mesecih, torej v letošnjem letu, temveč več let, kažejo, da obstaja polarizacija znotraj makedonske družbe, znotraj makedonske skupnosti. Torej med Makedonci obstaja polarizacija, ki sploh ni povezana s kakršnim koli zunanim dejavnikom iz Kosova ali pa od kod drugot. Vidimo pač, da obstajajo različni pristopi, ki jih zauzemata dve politični stranki. Vprašanje je, ali demokratične institucije vzpostavljajo takšne okoliščine, da lahko država išče demokratične rešitve tudi v povolilnem obdobju. Poglejte si najprej, kaj se dogaja v Skopju, kakšni so odnosi med največjima političnima strankama. Vendar se mi ne zdi prav, da bi zaradi teh notranjih okoliščin kdorkoli mislil, da Kosovo ali Albanija posegata v razmere v Skopju. Albanci so manjšina v Makedoniji, 30 odstotkov predstavljajo, zato bi morali biti zastopani v javnem življenju tudi na vseh vladnih ravneh. V 21. stoletju bi ta skupnost, ki predstavlja nekje 30 odstotkov prebivalstva, morala imeti možnost uporabljati tudi svoj jezik na osrednji ravni kot uradni jezik. Mislim, da je to vprašanje, ki bi si ga morali zastaviti tudi v Evropskem parlamentu. Je pa v našem interesu seveda, da tudi Albanci postanejo del javnega gospodarskega življenja v Makedoniji. Želimo si, da bi Makedonija napredovala na poti v NATO in Evropsko unijo. Naši odnosi z Makedonijo so odlični. Storili bomo vse za to, da se ti odnosi ohranijo takšni, kot so torej močni. Tudi gospodarsko sodelovanje med obima državama je odlično. Gospa Šujica je spraševala o odnosu med Turčijo in Kosovom. Glede tega moram biti zelo jasen. Odnosi med državama so izjemno dobri. Turčija je pomemben akter ne zgolj v jugovzhodnem delu Evrope, temveč tudi na mednarodni ravni. Vladi med seboj sodelujeta, se mi pa zdi, da včasih prevladuje ta mit v zvezi s turškimi naložbami v regiji. Če bi primerjali podatke, pa se mi zdi, da vas ni treba kaj preveč skrbeti glede tega. Gospod Radoš je spraševal o dialogu. Zanima vas, kako gledamo na dialog v prihodnje. Mi bomo storili vse za to, da bi vključili tudi srpsko skupnost v naši državi. To je v našem interesu, tudi v interesu srpske države skupnosti, da se oblikuje to vrstno sodelovanje in vključevanje. Kosova nikoli ni skrbelo to, kakšne pravice naj bi kosovski Srbi imeli v Kosovu. Za nas to nikoli ni bilo sporno vprašanje. Srbi na Kosovu danes uživajo vse pravice ne zgolj na Balkanu, temveč posod po Evropi jih uživajo. Istočasno pa si ne želimo, da bi kosovske Srbe dojemali kot nek podaljšek Srbije. Ne želimo si, da bi jih Srbija uporabljala za to, da posreduje ali posega v Kosovo. Ko gre za to pridruževanje občin za ta sporazum o pridruževanju, se mi zdi, da bi morali spodbujati tudi to, da bi kosovski Srbi postali del kosovske družbe, kosovskega razvoja. Ne želimo jih odrezati od družbe v naši državi. Mislim, da smo do sedaj dosegli dober napredek pri integraciji na lokalni ravni. Deset občin vodijo kosovski Srbi, naprimer. Imajo 10 do 11 sedežev v parlamentu, so del institucij glede na to, da oba prihajava iz regije, veste, da je problem v tem, da Srbija nikoli ni imela interesa, da bi podprla Srbe, ne glede na to, ali živijo v Črnigori, na Hrvaškem ali kjerkoli druge. Srbi ne želijo, da bi Srbi, ki živijo drugod, bili del države, v kateri živijo, temveč jih je skušala država izkoriščati za to, da je posegala v države v teh regijah kako sam gledam na prihodni dialog. Mislim, da bomo čez nekje dve leti, tri leta bili pripravljeni, da sedemo za isto mizo in se Srbi dogovorimo o tem, da bi podprli sprejetje Kosova v Združene narode. Vzajemno priznavanje obeh držav bi zagotovo k temu prispevalo. Vsi pa želimo, da bi sproži tudi neke vrste spravni proces, potrebujemo mirovni sporazum, ki bi ga podpisali obe državi. Kosovo je neodvisna država, ta dialog ni povezan z suverenostjo Kosova, mi smo neodvisna država. Do sedaj smo se osredotočali bolj na tehnična, pragmatična vprašanja. V drugi fazi dialoga pa bi se želeli pogovarjati o vzajemnem priznavanju, o članstvu, Brez tega bo dialog nesmiselno, ničesar ne bo spremenil v odnosih med Kosovom in Srbijo. Obravnavati bi morali tudi najbolj pomembno odprto zgodovinsko vprašanje, to pa je proces normalizacije med obima državama. Gospod Epitideos, upam, da sem prav prebral vaše ime staro grščino sem znal brati pred mnogimi leti, ko sem študiral na univerzi v Dunaju. Takrat sem znal tudi kaj prebrati in prevesti od Platona. Moram reči, da cenim vašo državo in kulturo. Popolnoma se strinjam z vami. Glede drugega vprašanja, ne glede prvega vprašanja. Vi ste rekli, zakaj bi Grčija morala priznati Kosovo? ker nimate nobenega razloga, zakaj ne bi priznali Kosova, interno pa tudi v regionalnem kontekstu. Kosovo je nova država. V zgodovini smo imeli dobre odnose, vsaj po mojem mnenju. priznanje bi lahko bilo dobra platforma za nadaljne sodelovanje. V Prištini z grškimi poslovneži sodelujemo. Pred dvema mesecema smo organizirali neke vrste gospodarski forum, dogodek, ki je bil dobra priložnost tudi za vaše poslovneže, da si pogledajo možnosti za naložbe pri nas. Moram reči, da je sodelovanje med obema državama dobro. Glede te zgodbe o Veliki Albaniji, mislim, da to ni ključna težava, s katero se ukvarjamo na Kosovo. Kosovo je neodvisna država in bo ostal neodvisna država. Dobre odnose imamo z Evropsko unijo in tudi z ostalimi državami. Gospa Kalnete, ali se bodo pogovori nadaljevali? Ramoš Radnje nas so izpustili. Dialog je pomemben, z dialogom bomo nadaljevali. Predvsem pa je pomembno, da se pogovorimo o tem, čemu je ta dialog sploh namenjen. Jasni si moramo biti glede ciljev. Nekatere skupne zaveze smo že uresničili, drugih ne. Osredotočati bi se zato morali predvsem na to uresničevanje vsega tega, o čemer smo se dogovorili. V naslednji fazi pa bomo okrepili tudi dialog gospod Petrle je spraševal o skupnem trgu. Naj bom iskren. Nekatere države v regiji sklepajo prostotrgovinske sporazume z Rusijo. Nekdo je potem predlagal, da bi morali imeti prosti trg. Vprašati se morate torej, ali naj bo ta prosti trg neke vrste podaljšek evropskega trga ali ruskega trga. To je izjemno resno geopolitično vprašanje. Kosovo nasprotuje tej zamisli. Srbija in Bosna Kosova še vedno nista priznali zaradi te politike nepriznavanja. Obstaja kar nekaj ovir, na katere naletijo naša podjetja in naši celotni sektori. Obe državi sta uvedli celo vizumski režim za Kosovo. Niti nimamo možnosti potovanja brez vizumov znotraj šengenskega območja. Če ni prostega pretoka oseb, blaga in storitev, ne vem, kakšen pomen bi potem sploh imel tak regionalni trg. ta zamisel o skupnem trgu naj bi bila nadomestek za širitveno politiko, vsaj tako dojemamo mi na Kosovo, to idejo pa morda še kdo v regiji, zato bi vas res pozval, da spodbudite države k nadaljnim reformam. Mi smo ravno podpisali stabilizacijsko pridružitveni sporazum ne smemo izgubljati časa s projekti, kot je naprimer ta skupni trg. Zadnje vprašanje. Gospod Kukan. Ne, sem se zmotil. Spraševali ste o žrtvah spolnega nasilja. Za nas je to pomembno, izjemno občutljivo vprašanje. Zabeležil sem si vaše pripombe. Ko se vrnem domov, se bom z vlado pogovoril o tem, kaj lahko še storimo. Za nas je to pomembna prednostna naloga. Podpreti moramo žrtve vojne, različne družbene skupine in različne družbene sloje. To je pomembno. Predsednik Tači pa tudi prejšnji predsednik Jahjaga sta opredelila to kot prednostno nalogo. Nekdani zunani minister Hej je sprožil pobudo na tem področju pred nekaj leti. Vloga, ki jo igra Združeno kraljestvo na mednarodni ravni, je se mi zdi odlična platforma, na kateri lahko obravnavamo to vprašanje. Se opravičujem, da, opravičujem, da sem pregledal to vprašanje. Edvard Kukan je zastavil vprašanje kot zadnji. Vi podpirate Kosovo, podpirate Balkan. Kosovo ima res najbolj vitalno družbo zaradi demografije. Pa tudi zaradi internega konteksta. Med junijem 1999 in letom 2007-2008, pa tudi kasneje, je v Kosovo bila prisotna mednarodna skupnost in sicer zelo obsežno prisotna. Zato je naša družba tako sodobna, tako živahna. Imamo pa tudi veliko diasporo od severa do juga Afrike, od portugalske do ZDA, povsod smo. Tu je razlog, po mojem mnenju, zakaj naša družba ni ista, kot je bila pred 20 leti. Ta družbeni kapital skušamo izkoristiti ne zgolj zato, da bi izboljšali gospodarske razmere, temveč tudi zato, da bi okrepili politično kulturo na Kosovo. Kakšen je dialog med političnimi strankami pri nekaterih pomembnih zunanje političnih vprašanjih? Kot veste, je zunanja politika pogosto uporabljena kot platforma za notranje agende, torej za doseganje notranje političnih ciljev. Kot družba smo še vedno kohezivni, še vedno gojimo to močno kulturo upanja. Zaradi te kohezije, zaradi kulture upanja, ki je res močna, bo Kosovu, po mojem, uspelo prijateljem v Prištini iz opozicije, ne bom iz parlamenta nalagal, kaj morajo storiti. V parlamentu doma pa imamo pogosto dobre demokratične izmenjave. Hvala. Fale Minderet, kot pravite v svojem jeziku, gospod minister, najlepša hvala. Cenimo vašo odkritost, ki ste jo pokazali v današnji razpravi. Mislim, da je bila ta izmenjava mnen zelo dobra. Izmenjali smo si informacije. Pogovori z vami so vedno prijetni. Veliko sreče tudi v tej zadnji fazi procesa liberalizacije vizumskega režima. Right, tako, gospe in gospodje, smo pri točki 18 poročilo odbora AFET v Pakistanu. Na kratko, ad hoc misija je potekala od 18. do 21. aprila. Osem članov odbora je sodelovalo v tej misiji. Gre za veličastnih osem. Žon Eli Razovko, Nena Gil, Andres Mamikins, Jožo Radoš, kolega Bašir, Jean Lambert in jaz. V Islamabadu, Pešavaru in Vaholu smo bili na obisku. Srečali smo se s številnimi ministri, z diplomatskim zborom, s civilno družbo, z think tanki. Spremljali smo lahko tudi delo obeh domov parlamenta. V Islamabadu smo se srečali z gospodom Satečom Azizom, posebnim svetovalcem ministra za zunanje zadeve, s Kuramdas Kiram Kano, ministrom za trgovino. Govorili smo o prijateljski skupini med EU in Pakistanom s kolegom Zadikom iz poslanske skupščine, potem z odborom za zunanje zadeve v senatu in poslanski zbornici. Prvič smo jo obiskali, polkovnika Nasa Hanžan Žulija, strokovnjaka in svetovalca za nacionalno varnost, smo srečali ter z gospodom Vilarom Butosom iz pakistanske ljudske stranke, gospodom Imrakanom iz pakistanske giban gibanja za pravičnost in Farukom Satarjom iz Mutahida Hwami gibanja MQM smo se srečali, gre torej za člane opozicije. Srečali smo se tudi z drugimi sogovorniki. V Pešavarju smo obiskali Centr za repatriacijo afganskih beguncov NHCR-a, tudi šolo za deklice, oba projekta podpira Evropska unija z gospodom Asadom Kvajzerjem, predsednikom pak tu kvakva provincialno skupščino. Smo se srečali v Alhoru zadnji dan, pa je delegacija opravila srečanje z gospodom Iqbal Kanom, predsednikom provincialne skupščine v Punjabu, pa z gospodom Šabasom Šarifom, glavnim ministrom v Punjabu. Srečali smo se tudi z nevladno komisijo za človekove pravice v Pakistanu. Govorili smo o odnosih med Evropsko unijo in Pakistanom, o tem, da bi dodali še nov strateški načrt v letošnjem letu. Člani so imeli tudi možnost eh, se pogovoriti o skupnih izzivih, skupnih priložnostih na gospodarskem, političnem, varnostnem področju. Govorili smo predvsem o dobrem upravljanju, o vladavini prava, o odnosih med civilisti in vojsko, o človekovih pravicah, o odnosih Pakistana z Afganistanom, Indijo in Kitajsko, pa tudi za ZDA, Rusijo in za ljudskimi državami. Obravnavali smo tudi varnostna vprašanja, kot je naprimer boj proti terorizmu ter konflikte v regiji. Nasplošno gledano je bil obisk dobro pripravljen, zato se zahvaljujem pakistanskim gostiteljem za prisrčen sprejem. Toliko glede tega. Torej, debriefing o obisku Afeta. Zanima me, kdo bi želel karkoli povedati. Gospod predsednik, hvala lepa. Zelo natančno ste povzeli obisk v Pakistanu, ki je bil res natrpan. Hvala lepa sekretarjatu, pa tudi vsem ostalim v Islamabadu, ki so pripravili naš obisk. Kontekst je precej kompleksen. Konjunktura je bila kakršna je pač bila. Ravno so obsodili nekoga zaradi panamskih dokumentov, predvsem je šlo za sodelavca ministrskega predsednika Šarifa. Nasplošno pa se mi zdi, da je bil obisk zelo dober. Samo potovanje po državi je običajno težko organizirati. Vseeno pa smo s temi obiski po državi nekoliko razjasnili situacijo v Islamabadu, pa tudi v Lahoreju smo na lastne oči lahko videli, kako kompleksne so razmere v tej državi. Glede tega follow-upa, kaj lahko še naredimo po zaključku te misije, mislim, da glede na to, da sem član sedeja in afeta, obstaja možnost, da še poglobimo razprave na varnostnem področju, morda preko pododbora sede. Evropski organi v Pakistanu upravičeno niso želeli, da bi se preveč široko pogovarjali o tematikah. No, se zadnje šlo tu predvsem za partnerstvo med Evropsko unijo in Pakistanom, ki zajema tudi druga področja, ne zgolj varnostno. No. Zagotovo bo v prihodnje bilo smiseno, da se tudi sede loti naprimer jedrskega vprašanja, potem terorističnih težav, potem regionalnih vprašanj, kot so mejna vprašanja med Pakistanom in Afganistanom. To so vedno težavna vprašanja. Nedvomno bi bilo koristno, če bi slejko preorganizirali tudi misijo, ki bi se osredotočila predvsem na odnose z pakistansko vojsko. To zagotovo ni nekaj enostavnega, nujno pa to potrebujemo, če želimo dopolniti delo, ki smo ga opravili na tej misiji. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Donžon. Hvala, da ste se držali časa za govor. Andrej Mamikins. Hvala lepa, gospod Predsednik. Ne želim ponavljati tega, kar je povedal gospod predsednik in kar je povedal gospod Don Jean. Omeniti želim le troje. Prvič. Zelo dobro je bilo, da je Evropska unija podprla izobraževanje v Pakistanu. Bili smo v šoli v Pešavarju za dekleta. Ne bom na dolgo in široko razlagal, kako dobro se dekleta tam učijo. Mislim, da se tudi želijo učiti, ampak po mojem mnenju je to velik dosežek za družine, ki pošiljajo deklice v šole, kajti radikalni islamisti ogrožajo te dekliške šole in vsak dan si prizadevajo doseči svoj cilj. Drugi vidik zadeva vprašanje prostotrgovinskega sporazuma. Naši kolegi v Pakistanu o tem že govorijo in odbor INTA mora o tem govoriti in nadaljevati s delom. In še tretji vidik, begunska politika, problem beguncev. Deset kilometrov iz Pešavarja smo obiskovali begunski tabor in uh, govorili smo z nekom, ki je pred 25 leti že bil v taboru, rojen je bil v begunskem taboru takrat, zdaj pa je spet moral bežati pred talibane, človek res ostane brez besed. Mislim, da moramo več pomena nameniti temu vprašanju. Na koncu pa se zahvaljuje misiji Evropske unije in tudi veleposlaniku za ta obisk. Hvala lepa. You, Hvala lepa, gospod Mamikins. Zdaj pa gospod Bašir, izvolite. Čeprav sem moral prej oditi, že po prvem dnevu sem se moral vrniti, vseeno mislim, da je bil to dober obisk, dobro organiziran in srečali smo se z nekaterimi pomembnimi ljudmi, ki dejansko odločajo. Nismo se srečali s premijejem, zato ker ni imel časa, zato ker ga je čakala zelo pomembna razsodba sodišča. Srečali smo se z zunanjim ministrom, z komisarjem za volilno komisijo, predsednikom parlamenta in z ministrom za trgovino. Pripravljeni so bili res poskrbeti, da so bili tam pomembni ljudje in mislim, da so bili tudi pripravljeni govoriti o vseh temah. To je bilo res lepo videti. Nič niso pometali pod preprogo, govorili smo lahko o vseh temah. To je bilo res pohvale vredno, zato mislim, da bi morali sodelovati, zato da poskrbimo, da bomo imeli boljše odnose med Pakistanom in EU v prihodnosti. Želijo si strateškega partnerstva. Mislim, da bi morali delati na tem in mislim, da bi lahko povabili premijeja na Varja Šarifa, da nas obišče. Pri številnih obiskih, ki smo jih dobili na tako visoki ravni v preteklosti, se je na koncu izkazalo, da smo lahko razblinili nekatere nesporazume in izboljšali odnose. Mislim, da smo se veliko naučili in da lahko na tem delamo še v prihodnosti. Najlepša hvala. Zdaj pa še zadnji trije, ki želijo nekaj povedati. Najprej gospod Radoš, potem pa gospa Lambert in Nina Gil, pa še gospod Nart. In gospod Jurek. Dobro. Ampak, aj to to? Dobro. Pet kolegic in kolegov, v redu, izvolite, gospod Rataš. Gospodine predsedniče. Hvala lepa, gospod predsednik. Mislim, da ste zelo dobro povzeli ta naš obisk. Gre za izjemno pomembno državo, ta ima nekje 200 milijonov prebivalcev. Oh, ah, okay. Eh, hvala lepa, gospod. No, še enkrat hvala lepa, gospod predsednik. Zelo dobro ste povzeli naš obisk v Pakistanu. Gre za zelo pomembno državo, ki ima sicer ogromno notranjih težav, ampak zadnja sprememba oblasti je potekala na demokratičen način. Upam, da se bo to nadaljevalo tudi v prihodnje. Država ima seveda težave zaradi odnosov z Indijo, potem težava glede meje z Afganistanom, interne težave ima kakorkoli že. Sam bi rad podaril predvsem eno vprašanje. Gre za zakon, ki je bil sprejet tudi v času našega obiska. Smo videli, gre za zakon o blasfemiji. Namreč pred 12 leti se je pripetil ta dogodek, tri ženske so prišle domov na obisk k temu moškemu in ga ubile. In moram reči, da so nasploh organi dokaj oklevajoči, kadarkoli gre za reševanje to vrstnih vprašanj. Stranke niti nimajo natančno predeljenega stališča do tega vprašanja. Ta država je velika, ogromno je revnih mladih ljudi in lahko tegne priti celo do radikalizacije. Hvala. You, Mr... Hvala lepa, gospod Radoš. Zdaj pa Jean Lambert. Hvala. Tam sem bila kot predsednica delegacije parlamenta za odnose z Južno Azijo. Nekaj želim povedati. Prvič, kar zadeva sporozum GSP. S Pakistanom ta sporozum velja od leta 2014. Sprejeli so mehanizem med oddelčnih celic na provincialni in nacionalni ravni, zato da bi dosegli napredek na področju 27 konvencij. O tem smo govorili tako v Potunku in v Punjabu. Neodvisna Komisija za človekove pravice je dejala, da je to po njihovem mnenju koristen mehanizem, da dejansko vidijo napredek, tudi kar zadeva zakonodajo v zvezi z pravicami žensk, kar zadeva preprečevanje nasilja nad ženskami, kar zadeva vprašanje otrok in tako naprej. Mislim, da je to nekaj, kjer bi morali uporabiti sistem spremljanja za to, da vidimo, kaj se dogaja ampak eh, vidim, da so se res dobro lotili tega vprašanja GSP. In še nekaj, govorili smo o koridorju Kitajska-Pakistan in o vplivu, ki ga to ima na regijo in na državo. Veliko je upanja vloženega v to, delno to teče skozi Balučistan in povedati želim, da imamo delegacijo iz Balučistana v parlamentu prav danes. Danes popovdan bomo imeli srečanje z njimi, če kogarkoli to zanima. To je bilo samo še nekaj pomembnih tem, kar zadeva bogokletstvo. Tik preden smo prišli, smo videli, da je parlament sprejel zgodovinsko resolucijo. Priznali so, da je treba spremeniti zakonodajo. Seveda ne bodo preklicali tega. To smo zahtevali mi, ampak mislim, da bomo to lahko še spremljali naprej, če se bo to sploh razvijalo. Sveda. Hvala. Hvala, Nina Gil. Hvala, gospod predsednik. Strinjam se s kolegicami in kolegi. To je bil res zanimiv obisk. In lepo je bilo sodelovati pri tem. Pakistanci so želeli imeti dialog, želeli so sodelovati z nami, to je bilo dobro. Ampak najbolj plodna zasedanja so bila z civilno družbo, zato sem vesela, da smo imeli tudi ta. Mislim, da je zelo pomembno, da opozorimo na pomisleke, na katere so opozorili oni, torej človekove pravice in pomankanje svobode izražanja. Kolega Radoš je to že povedal, kar zadeva zakonodajo na področju bogokletstva dva dni preden so, smo prišli mi, so obesili študenta, zato ker so ga obsodili bogokletstva na medijih. Tudi ženska, profesorica, je bila ubita, prerezali so jo urad. Mislim, da moramo nekaj narediti, kar zadeva to ozračje verske nestrpnosti. Pravosodje, tako se zdi, ni sposobno tega rešiti in vlada mora tukaj ukrepati ta zakonodaja se uporablja in izvaja preveč nasplošno, potrebovala bi boljša varovala za to, da se zaščiti svoboda govora. Kar je povedala Jim Lambert, GSP, mislim, da bi to lahko izkoristili kot neke vrste vzvod za to, da bi govorili o teh vprašanjih. Mislim, da je to zelo pomembno. Pomembno je, da in pokažemo, da smo upoštevali njihove besede in da tudi upoštevamo besede civilne družbe. Še posebej, kar zadeva financiranje iz zaliva v zvezi z sovraštvom v madrasah. To je zelo pomembno in mislim, da bi bilo dobro, če bi se s tem ukvarjali tudi v prihodnosti. Hvala, kolegice in kolegi. Vedno več vas prosi za besedo. Poglejte, 15 minut že zamujamo čaka nas še ena razprava o Latinski Ameriki, ob polenih pa se začne delavnica. Dobro, upoštevajte to, prosim, gospod Jurek, pa je naslednji. Hvala lepa, gospod predsednik. Čisto na kratko želim zastaviti vprašanje v zvezi s tem, ali smo dobili kakšne podatke v v zvezi s primerom ACBB. Pri Pakistanu moramo svojim sogovornikom vedno povedati, da so naši odnosi zelo pomembni, kajti to vpliva na ugled islama. Pakistan je vedno bil pluralistična družba v očeh Zahoda. Pod generalom Musharrafom so bili diktatorski režim in vedeti moramo, kaj se je zgodilo z družino Buto, ampak eh, vedno so bili pluralistična družba. Vidimo pa, da se zdaj zadeve spreminjajo. Primer ACBB kaže na širši pristop celotne družbe do kristijanov. Mislim, da bi politiki v tej državi morali to upoštevati. Seveda je treba spoštovati vse politike, ki so jim grozili z nasiljem. Ampak ta grožnja jih seveda ne odrešuje odgovornosti. Zanima me torej, kaj več o tem, če seveda informacije o tem obstajajo. Hvala. Gospod Jurek. Predlagam, da se pogovoriva na štiri oči o tej temi kasneje. mislim, da ni primerno o tem govoriti na javni seji odbora AFET. To je bolj primer za tiho diplomacijo. Oglasite se pri meni po sestanku in bo vas pregovorila o tem. Gospod Zovko. Hvala, gospod predsednik. Kratka bom, dobro ste povzeli svoj, naš obisk v svojem poročilu, Nekaj pa želim izpostaviti. Primer 16 milijonov žensk, ki niso registrirane za volitve in nimajo osebnih izkaznic. Mislim, da je to primer, ki bi ga morali spremljati še naprej. Prav tako se strinjam s kolegicami in kolegi, ki so izpostavili varnost. To je zelo pomembno, pa tudi begunci, ki jih tam srečujemo še po 30 letih, nekatere punce niso smele v šolo. V Afganistanu se prav tako soočajo z velikimi in resnimi varnostnimi vprašanji, zato bi morali to spremljati še naprej. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Nart. Moram reči, da je grozljivo, kakšna je trenutna družbena situacija v Pakistanu. Doktrina Hanafi Deoband je tista, ki prevladuje. Gre za neke vrste podaljšek iz talibanov. Oni so se šolali v teh madrasah in to je bistveni problem. Obstaja tudi precej manipulacije strani Inter-Service Intelligence gre za med vladno oziroma med službeno obveščevalno agencijo, ki deluje znotraj vlade. Problem je, da v tej državi prihaja do islamskega radikalizma tudi zaradi doktrine, ki prevladuje in ki je pravzaprav podaljšek talibanske doktrine upoštevati morate, kaj se trenutno dogaja na družbeni ravni. Moram reči, da mene to veliko bolj skrbi, to kot pa politična vprašanja, kot družina Buto in vse ostalo. Hvala. Finally... Hvala. Na koncu pa še Mihajl Galer. Izvolite. Hvala lepa, čisto na kratko. Žal se nisem uspel udeležiti obiska, ampak še nekaj uh, Nini Gil omenili ste žensko Ahmadi. Ti Ahmadi so edina manjšina, ki so na posebnem volilnem seznamu. Dvakrat sem to kritiziral v naših priporočilih glede volitev. Ko ste govorili za volilno komisijo, lani sem že slišal od ministra, da tega ločenega volilnega seznama več ne bo, da jih bodo vključili v glavni volilni seznam. Zanima me, ali ste dobili kaj podatkov o tem, ko ste govorili z volilno komisijo. Hvala. Uh, uh Hvala za vprašanje. Ne, kolikor vem, nismo dobili nič podatkov o tem. Kolegice in kolege, kaj menite vi? Ne, vsi se odzivajo podobno. Mina? Da veliko vaših priporočil, Mihajl, smo posredovali naprej, ko ste bili vodja opozovanja volitev. Povedali so, da so to dali v statut, ampak dejali so, da se to še ne izvaja. Ampak nekaj priporočil še ni bilo rešenih, ampak dali so nam zagotovila, da bo to rešeno do naslednjih volitev. Hvala. Hvala lepa. Kolegice in kolegi, obveščam vas tudi, da so delo gospoda Galerja pohvalili večkrat, ko smo govorili z njimi. Kaj ti zadnjič je gospod Galer bil glavni volilni opazovalec? Dobro, še kak komentar? Ne, v redu, potem pa točka 19. Politični odnosi EU z Latinsko Ameriko. Gre za obravnavo osnutka poročila na lasno pobudo v zvezi s političnimi odnosi torej med našo unijo ter Latinsko Ameriko in Karibi. Javi Lopez iz vrst socialistov in demokratov je poročevalec in kar takoj predlagam, da mu damo besedo. Kolegice in kolegi, povedati pa vam želim, da imamo o pol enih delavnico o sektaštvu v Severni Afriki. Ne želimo jih pustiti čakati. 45 minut imamo časa za to temo. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik, za besedo. Na kratko bi predstavil razloge, zakaj smo pripravili to poročilo, kakšna merila smo upoštevali pri pripravi vsebine ter namen tega poročila. Kot prvo, poročilo govori o tem, da bi morali obnoviti oziroma ponovno zagnati odnose. Šest let je minilo od zadnjega tovrstnega poročila, ki ga je takrat pripravljal kolega Salafranka. V zadnjih šestih letih pa se je zgodilo veliko, tako v Evropski uniji kot v Latinski Ameriki. Bistvene globoke spremembe v Evropski uniji, kriza, potem leta 2010 niti nismo imeli službe za zonanje delovanje. Prišlo je do ogromnih sprememb, tu je tudi referendum o britanskem izstopu iz lanskega leta. V Latinski Ameriki smo bili priča gospodarskemu bumu zaradi surovin, potem je prišlo do številnih političnih sprememb, prišlo je tudi do zaprtja določenih območij. Globoke spremembe so se pripetile, ki so vplivale na naše odnose. V šestih letih so se zadeve globoko spremenile, vseeno pa še vedno ohranjamo nekatere skupne vrednote posebno pa je to pomembno po vseh teh spremembah na mednarodni ravni, ki so se pripetile lansko leto. To poročilo omenja naprimer tudi prihod nove administracije v ZDA, Evropska unija bo poleg tega morala po svetu iskati druge akterje, s katerimi bo lahko oblikovala mednarodne odnose, predvsem, ko gre za obrambo multilateralizma, ko gre za odprte odnose, ko gre za standarde, za odprt dialog tudi pri oblikovanju zonanje politike. Istočasno pa si želimo z Latinsko Ameriko oblikovati skupno agendo poročilo je horizontalno, skuša biti konstruktivno, za nas je to pomembno. Želimo posredovati sporočilo, da je za Evropsko unijo prednostnega pomena, da vzpostavi politične odnose z Latinsko Ameriko, zlasti glede na spremenjen mednarodni kontekst, podajamo pa tudi bolj konkretne predloge. Naprimer, rekli smo, da bi morali spodbuditi to agendo ki temelji na sporazumih. Štiri sporazume imamo na mizi. Sporazum o političnem dialogu s Kubo, ta ima regionalno razsežnost, potem trgovinski odnosi z Merkosurjem, ta ima zelo pomembno težo v tem delu območja, potem sporazum s Čilem in sporazum z Mehiko. Pa ne gre zgolj za vprašanje institucionalnih sporazumov, gre za to skupno agendo, ki jo bomo tudi natančneje opredelili na mednarodne odnose nasplošno gledamo podobno, zato potrebujemo eno samo agendo na tem področju. Želimo spodbuditi vključujočo rast, ki bo omogočila boljšo porazdelitev, boriti se želimo proti davčnim oazam. Potem je tu agenda za enakost med spoloma. Želimo se boriti za to, da bi zaščitili najbolj ranljive skupine potem obrambna politika. Pri nas je problem bolj terorizem, v Latinski Ameriki so to trgovci z drogami. Skupno agendo imamo, lahko jo še nadalje razvijamo. Podarjamo tudi, da so odnosi v tem trenutku veliko bolj institucionalni, imamo pomembne instrumente, kot so vrh EU-LAK, vzpostavljeno, imamo tudi razvojno sodelovanje. To so vprašanja, ki bi jih želeli obravnavati v tem poročilu. Odbor Deve bo pripravil mnenje. Omenjamo tudi konkretne primere, kot so naprimer mirovni proces v Kolumbiji, potem razmere na Kubi. To je ta regionalna razsežnost tega poročila. Pripravili smo prvi predlog. Na koncu bi rad povedal, da bo poročilo imelo smisel zgolj, če bo potrjeno nekje jeseni in če bo agenda v teh odnosih potrjena. Čaka na srečanje Eurolag septembra, potem srečanje s Salvadorjem, služba za zonanje delovanje in komisija pripravljata novo strategijo in tudi novo sporočilo, ki se nanaša na odnose z Latinsko Ameriko. Latinska Amerika je za nas pomembna. Tu ne gre zgolj za neko poročilo, ki je namenjeno samo sebi. Želimo si, da bi se povezali z vsemi, ki oblikujejo to agendo tudi za prihajajočo jesen. Na dnevnem redu parlamenta bi morala biti tudi ta točka, torej vrh z državami LAK v zadnjem obdobju ta vprašanja niso bila najbolj enostavna in si želimo podpore vseh skupin. Hvala lepa, gospod Lopez. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 8 vas želi besedo. Mislim, da bo v naslednjih minutah jezik španščina, gospod De Grandes. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa tudi poročevalcu za prijetno vzdušje, v katerem je potekalo pripravljanje tega poročila. Mislim, da ste izbrali primerni trenutek za to, da se to vprašanje obravnava v tem parlamentu. Poročilo je pozitivno, vendar ga je moč še izboljšati, zato bomo vložili predloge spremembe. Določene vidike je treba izboljšati, druge je treba nekoliko popraviti. Predloge sprememb pa bi morali obravnavati tudi tista vprašanja ki jih zaenkrat še nismo izpostavili. Nekateri dogodki v preteklosti so bili pozitivni, drugi negativni, enako velja tudi za prihodne, kar nekaj pomembnih nas čaka. Odnosi z Venezuelo, tudi to je pomembno vprašanje. Mislim, da je parlament nedavno zelo jasno povedal svoje stališče s tem v zvezi. Ne moremo se zgolj omejevati na to, da izpostavljamo pomen in veljavnost teh regionalnih instrumentov, izboljšati moramo instrumente, sprejeti nove. Pri Merkosurju imamo res ogromno priložnost, trgovinske izmenjave so dobre. Ne smemo pa skrivati, da so bili v preteklosti določeni problemi pri samem izvajanju v nekaterih delih Latinske Amerike. Potem, družbeno nasilje, nasilje nad spoloma, to je precej problematično vprašanje, zlasti v Salvadorju. Potem je tu še problem izginjanja članov opozicije, naprimer v Nikaragvi, tu gre za neko pseudodemokracijo. Na Kubi smo vzpostavili politični dialog, ne bom se pretirano zadržal pri tem. Pomembno je, da pripravimo pozitivno poročilo v parlamentu, v resoluciji pa bi morali obravnavati tudi tematike, ki nedvomno zaslužijo takšno obravnavo na neodvisen način. Mislim, da režim ni v tej državi, torej na Kubi, trenutno na ravni, ki bi zagotavljale spolnjevanje obveznosti, ki so jih prevzeli v odnosih do Evropske unije in ZDA. Gospod poročevalec, na telegrafsko bi rad predstavil ključna vprašanja. Vladavina prava, potem spoštovanje pravne države, davčna vprašanja, tu prihaja do goljufi zaradi spodbojene gospodarstva, potem pravosodje. Zaključujem, gospod predsednik, stanje na področju človekovih pravic se slabša, populizem je v vzponu, nasilje nad ženskami se pojavlja, terorizem prav tako. Mislim, da bi morali spodbuditi to sodelovanje tudi na tak način, da pomoč ponudimo pod pogojem, da se izpeljejo določene spremembe. V Peruju in Kolumbiji so trenutno precejšnje težave v državah so imeli kar nekaj naravnih nesreč, zaradi česar je položaj še toliko slabši. Hvala. Hvala. Gospod Tanek. Charles, izvoli. No, nisem prosil za besedo, ampak seveda bom nekaj kaj povedal. Pa še mi vedno zabeležimo. No, govoril sem in razmišljal sem o volitvah v moje državi, ampak v redu. Moja skupina seveda podpira odnose z Latinsko Ameriko in uh, čestitam poročevalcu Javiju Lopezu za upravljeno delo. In če se vrnem k temu, kar smo slišali pred nekaj leti, skupni BDP Latinske Amerike je enak približno kot Ljudska republika Kitajska, s Kubo in Venezuelo. Hmm. Oziroma z državami razen Kuba in Venezuela si delimo vrednote, kot so pravna država, demokracija in tako naprej. Portugalska in Španija sta seveda dve države, ki sta še posebej povezani s to regijo. Pogosto sem bil v Latinski Ameriki v preteklosti, v Čilu, v Argentini in v Kolumbiji. In uh, pozdravljam močnejše in tesnejše odnose med obema kontinentoma, ampak eh, z Čilem, Mehiko smo sklenili prostotrgovinske sporozume starejše generacije. Upam, da bomo z Merkosurjem spet malo začeli govoriti o tem. Nažalost, bomo zdaj, ko bomo začeli žeti plodove teh prostotrovinskih sporazumov v Združenem kraljestvu EU zapustili, zato bomo morali na novo izpogajati dvostranske sporazume s temi latinskoameriškimi državami. Veleposlanika Dominikanske republike sem peljal v Združeno kraljestvo, da se je srečal z ministrom za trgovino, kajti imamo sporazume z nekaterimi karibskimi državami in ti sporazumi bodo ogroženi, zato je treba o vsem tem razmisliti v dveh letih pred Brexitom. Ampak jaz in moja skupina bomo še naprej podpirali tesnejše odnose. Če se vrnem nazaj, jasno je, da ima Latinska Amerika z nami veliko več skupnega kot z Republiko Kitajsko. Hvala, hvala Charles Tanak, gospod Nart. Il, eh, poročilo oziroma predlog Javija Lopesa se mi zdi dobro, par točk pa bi rad vseeno izpostavil, ker se mi zdijo pomembne. Prvo, eksplozivne razmere v Venezueli moramo povdariti, tega ne moremo več zanikati, soočamo se z dramatičnimi situacijami, v naj, najboljšem primeru bo prišlo do odprte državljanske vojne. V najslabšem primeru bo prišlo tudi do vojaškega posredovanja, tako kot Adolf Hitler je bil tudi gospod Maduro izpodbijan in so ga vrgli iz prestola, pa še kar vlada. Zelo jasno bi morali obravnavati tudi korupcijo. Korupcija je ena od endemskih težav v Latinski Ameriki, zato bi morali obravnavati to vprašanje tudi v kontekstu tega, ali v državi sploh znajo ločevati različne veje oblasti. V konkretnem primeru ali sodišča lahko delujejo proti korupciji. Še Kuba. Evropska unija in Kuba sta podpisali sporazum. Moram reči, da nisem zgolj skeptičen, temveč agnostičen, če ne celo čisti ateist. Zakaj? Kubanski režim deluje na podlagi represije, vlada z popolnim nadzorom nad gospodarstvom, pri čemer se poslužuje tudi vojske. Gospodarska oblast je vezana na vojaško oblast na Kubi, zato je pomembno, da v odstavku, kjer govorimo o Kubi, natančno zapišemo, da je za gospodarski sporazum izjemno pomembno, da se doseže napredek na področju državljanskih in človekovih pravic. Ampak sem skeptičen. Svoboščine in pravice so v nasprotju z hegemonijo gospodarske politične oblasti strani Kastri, Kastrove oligarhije protislovje je, da bo gospodarski razvoj lahko dosežen zgolj, če ne bo zagotovljen politični razvoj. Ampak mislim, da bodo prej leteli prašiči, kot bomo mi to videli. Hvala. Now... Hvala. Gospod Nart, gospod Bosor. Hvala lepa predsednik, hvala lepa tudi poročevalcu za ta predlog. Mislim, da poročilo vsebuje pozitivne elemente in ga lahko podpremo. Dobro je, da se Povdarja tudi novo realno stanje v tej regiji, povdarjate odnose z državami Laka. Določene zadeve nam v poročilu zagotovo niso všeč, ampak tu lahko oberemo še nekoliko drugačno nijanso. Naprimer, ko gre za regionalno obravnavo nekaterih vprašanj. Omenili ste trgovinske sporazume po našem mnenju so ti bolj ideološki, ne pomagajo pri izboljšanju stanja državljanov v teh državah. V nekaterih države se bolj spotikate, v druge manj. Kaj je naprimer z razmerami v sektorju tiska? 14 novinarjev so ubili v Latinske Ameriki zgolj letos, ogromno je prisilnih izginoti tudi v Kolumbiji nas skrbi to, kar se dogaja z borci za človekove pravice. Paravojaške note se pojavljajo, kaj je z mirovnim sporazumom, ne vem. V vsakem primeru pa se nam zdi poročilo pozitivno in bomo prispevali tudi predloge sprememb. Hvala. Gracias. Mr. Hvala, gospod Urtason, zeleni, izvolite. Buenos días. Lepo pozdravljeni, tudi sam bi rad čestital poročevalcu. Mislim, da je besedilo dobro, na njem bomo sicer še delali. Poleg tega se mi zdi, da je poročilo pripravljeno v pravem trenutku. Kot je rekel že poročevalec, parlament lahko zdaj posreduje jasno sporočilo, spodbudi novo agendo na področju teh regionalnih odnosov. Latinska Amerika in Evropska unija morata skupaj upraviti pomembne naloge tudi v mednarodnem kontekstu, zlasti glede na to, kako nujne so razmere na mednarodni ravni, kjer prihaja do reakcionističnih teženj, prihaja do tega, da nekateri želijo omejiti vlogo predvsem multilateralnih institucij. Pomembno je, da spoštujemo tudi druge sporazume, naprimer sporazume iz Združenih narodov, pariški sporazum, Vse to bi moralo biti na naši agendi. Eh, na agendo bi morali umestiti tudi vse tiste točke, kjer smo bili uspešni v preteklih letih. To bi morali vendarle podariti, naprimer, kakšno vlogo smo odigrali v mirovnem procesu v Kolumbiji, potem nov sporazum s Kubo. Ta bo Evropski uniji omogočil, da bo odigrala pomembnejšo vlogo v tem okviru. To je nekaj, na čemer lahko gradimo. Ta nova agenda poročevalcu bomo zagotovo podali še nekaj predlogov, ki vtegnejo biti tudi zanj zanimivi. Bi lahko vsebovala naprimer tudi boj na mednarodni ravni proti davčnim utajam, boj proti neenakostim. Podatki na tem področju so zelo zaskrbljujoči, zlasti v nekaterih delih eh, Latinske Amerike, kjer je prišlo do zaviranja napredka. Pomembno je tudi, kako lahko mi prispevamo k konsolidaciji odnosov med Latinsko Ameriko in ZDA. Evropska unija bi lahko na tem področju storila veliko stvari, ogromno stvari lahko storimo skupaj. Imamo dve pomembni možnosti, ki jo lahko izkoristimo, naprimer Istanbulska konvencija in še ena konvencija, ki je bila prav tako podpisana zagotovo bo vse to vključeno in na koncu poročilo potrjeno. Hvala. Hvala lepa še zadnji trije. Gospod Salafranka. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sam bi se rad zahvalil poročevalcu za poročilo. Mislim, da je to dobra podlaga, na kateri lahko uveljavimo te dobre odnose z Latinsko Ameriko. Še posebej bi morali podariti, da je poročilo pripravljeno v pravem trenutku, glede na to, da nas čaka k malu tudi vrh EU-lag. Strinjam se z gospodom De Grande, sem bi pa rad podaril zgolj par vidikov, za katere se mi zdi, da bi jih lahko tudi še dopolnili. Najprej strateško regionalno sodelovanje. Do tega žal še ni prišlo. Mi si želimo, da bi do tega prišlo in bomo obravnavali to vprašanje tudi na vrhu. Spodbuditi bi morali tudi uh, pogajanja o trgovinskem sporazumu EU-Merkosur. Bolj natančni bi morali biti, oblikovati bi morali začasni okvir, izraziti bi morali svoje želje, da se ta sporazum ratificira še v času našega mandata. Potem sporazum za Mehiko in Čilem. Ne zgolj, da bi si morali čestitati za to, da smo sprožili to vrstne sporazume mislim, da bi morali natančno predeliti tudi končni rok, do kdaj je treba skleniti te sporazume in jih ratificirati. Služba za zonanje delovanje mislim, da ima postavljen tak rok. Potem je tu še razvojno sodelovanje. Dobro je, da države z višjim dohodkom želijo sodelovati pri razvojni pomoči, bi pa morali nekoliko spremeniti same uredbe na to temo. Namreč eh, srednjeročno gledano verjetno ne bodo spremenjene, bi pa morale biti. Gospod predsednik, mislim, da bi morali oblikovati tudi neke vrste mehanizem, to omenja poročilo, ki bi nam omogočil, da sprejmemo memorandum, da bi bilo sodelovanje bolj metodično, bolj strateško in tudi bolj intenzivno. Še vprašanje za poročevalca, gospod Lopes kakšne zamisli imate pa glede same časovnice? To sporočilo komisije in službe za zonanje delovanje bi moralo biti na tak ali drugačen način usklajeno z časovnico našega parlamenta. Kot je rekel poročevalec že na začetku, želimo pokazati, da se vsi skupaj trudimo in da vse institucije delajo v isti smeri. Hvala. You, Mr... Hvala lepa, gospod Asis. Prijetno me je soudaril avtor do relatorju. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi jaz želim pohvaliti poročevalca, podal nam je dobro osnovo za delo, ampak eh, mislim, da je treba upraviti še kaj dela. Omeniti je treba razmere v Venezueli. To je prav gotovo najbolj resen primer kršenja človekovih pravic v Latinski Ameriki v tem trenutku poskuša se vzpostaviti diktatorski režim, še posebej, če si pogledamo dogodke nedavnih dni. Jasno je, da poskušajo vzpostaviti nacionalno skupščino, ki bi bila brez demokratične osnove. To bi bilo podobno sovjetskim časom in to ne odraža volje ljudi. Mislim, da je treba to omeniti v poročilu. Drugič, strinjam se z bistvenimi in osnovnimi elementi, ampak mislim, da se moramo posvetiti tudi socialno-ekonomski analizi Latinske Amerike. Vse države niso enako odprte za sodelovanje z Evropo in zato je zelo pomembno, da te razlike vidimo in upoštevamo, seveda zato, da bi jih lahko premostili. Prav tako obstaja nekaj pomislekov v zvezi s številnimi latinskoameriškimi državami, niso vse tako daleč kot Venezuela, ampak pri veliko državah lahko vidimo nekaj avtoritarnih trendov. To moramo omeniti korupcija, to vpliva na Latinsko Ameriko, tudi temu se moramo posvečati in Evropa mora stati ob strani tistim, ki se borijo proti korupciji. Kar zadeva strateško sodelovanje, kakor je omenil gospod Salafranka, veliko še moramo storiti. Če si pogledamo poročila, ki jih je pripravil gospod Salafranka v preteklosti, mislim, da je treba storiti še zelo veliko. Vrniti se moramo k tistim glavnim temam teh poročil. Hvala. Hvala lepa. Na zadnje še gospod Milanmon. Eh, Hvala lepa poročevalcu, tudi za upravljeno delo. Moram reči, da smo vsi usklajeni med seboj, vsaj večina, ki smo se oglasili. Besedilo je pozitivno, imam pa tudi sam nekaj pripomb, ki gre do v podobno smer kot pripombe kolega da Grandesa in Sala Franke. V prvem in drugem odstavku izpostavljate odnose z Latinsko Ameriko v smislu konjunktur kulture ter v povezavi z globalnimi izzivi. Nekaj pa ste izpustili, po mojem mnenju, zato bi predlagal, da vključite tudi različne vezi, ki nas povezujejo, zgodovinske, kulturne in tako naprej. Evropske države in gospod Lopes in jaz dobro to vejva imajo izjemno tesne vezi z latinsko-ameriškimi državami. Smo neke vrste naravni zavezniki. Zato je pomembno, da te odnose Latinske Amerike z evropskimi državami poudarimo. Poleg tega obstajata še dve državi izven tega latinskega bloka, gre za Honduras in Mehiko in ti dve državi bi morali tudi bolj konkretno omeniti. Bi si pa želel, kot je rekel kolega Salafranka, da smo nekoliko bolj ambiciozni pri Mehiki čim hitreje moramo začeti pogajanja. Dobro bi bilo, da se ta pogajanja zaključijo še letos. V narekovajih smo na nek način ujeti, ker so pogajanja o TTIP-u zamrznjena, zato bi morala komisija pospešiti pogajanja z drugimi državami, z Japonsko, z Mehiko, s Čilem in morda še s katero. Merkosur bi morali omeniti v ločenem odstavku, v 18. in 25. sicer omenjate Merkosur. Lahko bi v petem odstavku govorili izključno o Merkosurju. Vrh Evropska unija LAK, ta vrh bi lahko naprimer podprli tudi z zadnjimi sporazumi, iz Veracruza. Poleg tega bi si želel, da bi sekretarjat tega vrha imel več nadzora, ampak po mojem mnenju ne bi smel izvajati strogo nadzora, temveč bi moral nuditi predvsem pomoč. Potem je pa tu še pacifiško zavezništvo, to je vse zelo pomembno. Zaključujem, gospod predsednik. Zakaj ne bi gospe Mogherini prosili, da Evropska unija preuzame vlogo opazovalca v pacifiškem zavezništvu? Hvala. You, uh, Hvala lepa, gospod Vistisen bo predsedoval naprej. Morda bi bilo dobro, če bi poročevalec povedal par besed. 3-4 minute, to bi bilo super. Izvolite. Yes, uh... Odlično, hvala lepa. Najprej Hvala za vse pripombe, za kritične pripombe, hvala tudi za predloge, kako bi lahko poročilo izboljšali. Omenili ste tudi točke, ki jih pogrešate in bi želeli dodati. V veliki meri podpiramo vse te vaše pripombe iz različnih skupin. Bi pa rad izpostavil še par malenkosti, na katerih bomo zagotovo še delali v prihodnjih tednih. Razmere v Venezueli vas skrbijo, vsi ste to poudarjali, s tem se strinjam. Na vse zadnje smo tudi v parlamentu v zadnjih tednih govorili o tem. Ko sem pripravljal besedilo, sem upošteval predvsem to, da moramo spoštovati dejstvo, da se med tem, ko pripravljamo poročilo, sprejema tudi resolucija o primeru Venezuele. Ko bo resolucija sprejeta z večino, veliko večino, moramo razpravljati tudi o tem, katera merila bomo uporabljali, ko bomo obravnavali dramatične razmere v tej državi. Zelo pomembno je, da sem spoštoval pogajanja, ki so potekala v času priprave tega poročila. Kasneje se lahko pogovorimo o tem, kako se vprašanja lotiti na konkreten način. Veliko pomembnih zadev ste navedli, sam bi rad zgolj par od teh pripomp obravnaval. Korupcija, pravosodje, to dvoje je problematično. Omenili ste svobodo tiska, tudi to je pomembno. Izpostavili ste primer Mehike, več vas je govorilo o tem. Rekli ste, kakšen pomen ima Kuba, glede na to, kakšne so trenutne notranje težave. Tudi razmere v Mehiki niso najboljše. Vse to je za nas bistvenega pomena. Na koncu bi rad povedal, da se strinjam zlasti s tem, kar je povedal kolega Ortason. V multilateralnih organih potrebujemo skupno agendo, zlasti v Združenih narodih. In Latinska Amerika je naš strateški zaveznik. Želimo si, da bi delali v tej smeri. Ne gre zgolj za to, da si delimo vizijo, temveč, da si delimo tudi agendo. Agenda pa se mora potem prevesti v politično, gospodarsko, institucionalno sodelovanje, še tesnejše, kot zdaj obstaja. Še glede časovnice. Kot smo slišali, jeseni bo potekal vrh, več vprašanj se pojavlja. Torej, poročilo je treba potrditi pred vrhom EU-LAK. Tudi v komisiji je govora o teh vprašanjih po vrhu, mislim, da bo posredovano tudi sporočilo. Kolegice in kolegi, zagotovo dobro poznate razmere, par elementov še pogrešamo v tem poročilu, ampak poročilo je tudi znakovno omejeno. Tako da bomo tudi vse te bi regionalne odnose obravnavali. Premalo prostora smo imeli v tem poročilu. Zagotovo bomo poročilo še izboljšali tudi na podlagi vaših pripomb. Hvala. Hvala lepa poročevalcu. Povem vam lahko, da je rok za vložitev predlogov sprememb 11. maja ob 12 tem je te točke konec, točka 20, razno, ne. Potem vam lahko povem, da bo naslednja seja 29. in 30. maja. S tem je konec seje. Zdaj pa nas čaka delavnica o vseh taštvu na Bližnjem vzhodu in v Severni Afriki. Pripravili bomo predsedniški odr.